Okay, let's start. Dear colleagues, I sub Spoštovani kolegi, začnimo. Predlagajo se naslednje spremembe v ustno odobritev. Glasovanje bomo preložili z 13. septembra na 15. september ob 5.15. Skupno zaslišanje 15. septembra bo podaljšano do enih popovdan. Točka 26. Eh, glede nacionalne strategije za integracijo Romov za leto 2015 bo preložena na naslednje srečanje odbora Libe. Točki 27 in 29 o avtomatski izmenjavi podatkov glede daktiloskopskih podatkov z Švedsko, Belgijo in Polsko se bo začelo ob 16.50 eh, uri. Točka 30 o sistemu VIS. Predstavitev osnutka mm, poročila je bila dodana točki o predstavitvi sveta. Točka 31 glede krovnega sporazuma med Evropsko unijo in ZDA bo predstavljena v časovnem obdobju od 17.25 do 18.00. Izredno zasedanje koordinatorjev se bo začelo od ob 6.00 in bo potekalo za zaprtimi vrati. Če nihče ne ugovarja, je dnevni red sprejet, kot je bil spremenjen. Please note that interpretation... Spoštovani kolegi, tolmačenja v hrvaščino in angliščino žal danes ne bo na voljo. In sedaj bomo potrdili še priporočila koordinatorjev. Imenovali smo poročevalce. Gospod Timothy Kirkov za EKR je bil imenovan za poročilo dostop do posvetovanja v okviru vizumskega informacijskega sistema strani imenovanih organov držav članic in eh, Europola za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja terorističnih kaznjivih dejanj in drugih hujših kaznjivih dejanj. Gospa Monika Flašikova Benjova je bila imenovana kot porčevalka za naslednje tri poročila avtomatična izmenjava podatkov v povezavi z daktiloskopskimi podatki na švedskem, avtomatična izmenjava podatkov z Belgijo in avtomatična izmenjava daktiloskopskih podatkov s Polsko. Seznam priporočil koordinatorjev je na voljo med dokumenti za današnjo sejo. Zanima me, ali odbor pod, potrjuje ta priporočila koordinatorjev. Da, dobro. Najlepša hvala. Sedaj bomo potrdili še zapisnike sej 8. januarja, 5. februarja, 23. in 24. februarja in 26. februarja. Če nišče ne ogovarja, so s tem ti zapisniki sprejeti. Ok, now we have a point number 4, 5, 6. Higgs. Sedaj pa še točke 4, 5, 6 in 7. Dragi kolegi, naslednje točke na današnjem dnevnem redu se nanašajo na predstavitve sveta in komisije. Gre za obravnavo osnutkov poročil glede štirih um, nezakonodajnih predlogov glede novih psihoaktivnih uh, substanc. Te naj bi sedaj podredili uradnemu nadzoru. Rok za posvetovanje se začne danes, ker smo prejeli dopis. In rok bo potekel 7. septembra, oziroma 7. oktobra, se pravi, čujem. Ker je zadeva nujna, so se koordinatorji odločili, da bo 7. septembra potekala seja samo v angleščini. Sedaj bom dala besedo o svetu in komisiji, zato predsta da predstavim vse štiri, um, štiri predloge in na to bomo dali besedo poročevalcem. Sedaj pa gospod Matiju Gunner v imenu luksemburskega predsedstva. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovani člani Evropskega parlamenta. Evropsko sodišče se je v zadnji sodbi odločilo, da se bo svet posvetoval z parlamentom, preden bomo predložili. Mm, predlog za podreditev določene substance uradnemu nadzoru v skladu s sklepom 2015 skozi 327. V skladu z novim postopkom, ki ga je sprejelo sodišče, je horizontalna skupina za droge še sedaj eh, pregledala predloge komisije. Osnutke sklepov je svet predložil prejšnji teden svetu oziroma parlamentu in predvsem odboru Libe v potrditev. Namen teh štirih izvedbenih sklepov je, kot veste, podvreči nekatere nove nevarne psihoaktivne substance v radnem nadzoru. Nevarnost teh substanc izhaja iz tega, ker so to sicer zaenkrat za legalne substance, ki pa so nevarne in predstavljajo dobro oziroma privlačno alternativo prepovedanim drogam. Poleg tega gre tu za nove substance, katerih učinki pogosto niso znani. Zaradi tega je smiselno odrediti stroži nadzor nad to vrstnimi substancami. Poglejmo si posamezne negativne vplive posameznih um, spojin. Uporabljal pa bom samo skrajšena imena za te substance, ker so daljša imena preveč zapletena. Glede prve snovi, ki naj bi bila. Pojem, predložena za nadzor, je to substanca 4NA. 21 uh, smrtnih žrtev je bilo zabeleženih in za to substanco ni znanih zdravstvenih učinkov. Naslednja spojina je 52A. Vsaj 24 smrtnih žrtev smo zabeležili v državah članicah in tudi ta substanca nima kakršnekoli mm, zdravstvene vrednosti. Tretja substanca ki naj bi bila podvržena v skladu z osnutko sklepa pre nadaljnemu nadzoru. Tu imamo v mislih 251 NBOME in MDPV ter AH7921. Tudi te tri substance so bile povezane z več smrtmi v Evropski uniji. Prišlo pa je tudi do številnih eh, toksičnih eh, primerov in hospitalizacije pa 21 držav članice poročalo o takšnih primerjih. Zaradi tega bi te substance v skladu z odločitvijo 2015-378 podadili nadzoru. Naslednja substanca MT45 in substanca 44DMR pa sta bili povezani s približno 24 smrtmi v Evropske unije. Ko gre za nove psihoaktivne substance, ki ne bi bili v skladu s sklepi podvrženi nadzoru, gre tu tudi za posledice eh, za javno zdravje. Posledice za javno zdravje bi bile negativne, če bi te snovi postale širše razpoložljive. Negativno vpliv je pokazalo tudi poročilo EMC. DDA. In to je dovoljšen razlog, da bi te nove psihoaktivne snovi podredili mm, nadzornim okrepom, kot predvideva sklep, iz dva, sklep sveta iz 2005. Evropski parlament eh, je mnenja, da ko gre za nove omenjene psihoaktivne snovi, da bi jih morali podreči uradnemu nadzoru. To pomeni, da bomo lahko osnutke sklepov sprejeli kar v najkrajšem času. Hvala za pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Masta v imenu komisije. Najlepša hvala, spoštovani evropski poslanci. Še nekaj komentarjev bi dodala zelo izčrpnemu poročilu Luksemburškega predsedstva, zato da bi obrazložila, zakaj smo se odločili, da bi sklepi prepovedali uporabo teh osmih snovi. Teh osem snovi je že povezanih s številnimi m, mm, smrtnimi žrtvami in a, eh, primeri intoksikacije v Evropski uniji, kar pomeni, da so te snovi res zelo nevarne. Obstaja pa tudi potencial, da bi se te snovi razširile po Evropski uniji. V številnih primerih se prodajajo ilegalno kot alternativa znanim drogam. Prodajajo se na ulici, pa tudi prek spleta. Nobena izmed teh snovi, kolikor vemo, nima znatnih zdravstvenih učinkov. Tako da štirje predlogi komisije glede novih psihoaktivnih snovi so v skladu s sklepom sveta 2578, kar pomeni, da je treba upoštevati ugotovitve od študije tveganja strani EMCDDA. Komisija je še vedno mnenja, da obstaja potreba po splošni prepovedi uporabe teh snovi v Evropski uniji zaradi tega, ker so škodljive in ker simulirajo enake učinke kot nadzorovane snovi. Te, teh osem snovi predla, predstavlja nevarnost za Evropsko unijo, zato menimo, da je treba ukrepati. Eh, eh, Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Boni, ki je poročevalec za obe poročili 2013-01 in E2013-034 ORE. Izvolite. Najlepša hvala, kolegi. Nakratko bom predstavil dve poročili glede osnutkov izvedbenih sklepov komisije s katerimi naj bi nove psihoaktivne snovi podredili nadzornim ukrepom. V obeh primerih gre za snovi, kateri, glede katerih se posvetujemo z Evropskim parlamentom. Prvi dokument 2014 skozi nič 34 nič se nanaša na tri snovi, ki naj bi jih podredili nadzoru. Naj preberem samo štiri splošne imena. MG 2014, AG 4 in še nekatere druge. Vsi ti so bili podredeni mm, nadzoru. Glede DMR smo prejeli obvestilo od strani Evropskega mm, sveta. Zabeleženo pa je bilo že decembra v sistemu za zgodne opozarjanje, da je prišlo eh, do smrtnih primerov od junija 2013 do 2014. Za te snovi pa ni bila ugotovljena mm, zdravstvena učinkovitost ali pa mm, koristnost pri uporabi v veterinarski medicini. Naslednje poročilo se nanaša na MG5 in poročilo smo prejeli 5. oktobra 2014. V tem primeru je bilo registriranih 28 smrti od novembra 2013 in julijem 2014. Tudi pri tej snovi ni znanih pozitivnih um, učinkov v humani ali veterinarski medicini. Nobeno od teh snovi ni uveščena na seznam drog v skladu z konvencijo Združenih narodov, ko gre za droge ali pa za psihotropne snovi. Prav tako te snovi niso predmet pregleda strani Združenih narodov. Prav tako Združeni narodi ne nameravajo opraviti to vrstnega pregleda, kar bi pomenilo tudi ustrezno klasifikacijo v okviru sistema EU. Glede na to, da sta se obe snovi izkazali za nevarni v skladu z oceno EMCDDA in glede na to, da so bili izpolneni vsi pogoji za uvedbo nadzornih ukrepov, predlagamo, da odobrimo izvedbeni sklep sveta, ki se nanaša na te substance. Vprašanje pa se zastavlja, zakaj tako pozno sprejemamo to odločitev. Eno leto potem, ko smo bili seznanjeni s potrjenimi podatki o tem, da imajo te snovi negativen učinek. V tem pogledu ne smemo pozabiti, da gre tu tudi za uporabo novega sistema, ki bo omogočil začasne prepovedi. Torej, snovi bodo prepovedane na trgu takoj po opravljeni prvi oceni. To pomeni, da so snovi prepovedane na trgu veliko prej, kot se izvede dokončna ocena. In Evropski parlament je aprila 2014 sprejel svoje mnenje glede tega. Svet pa še vedno dela na tem postopku. Tako da to bi bila moja prošnja za luksemburško predsedstvo. Prosim, eh, da pospešite delo na tem področju. Vemo, da gre tu za rastoč problem če dalje več novih snovi se izumlja in če dalje več žrtev beležimo. Nimamo pa urodi na ravni Evropske unije za hitro odzivanje, ko gre za nove psihoaktivne snovi, tako da ne smemo več tratiti časa. Drugo poročilo, ki bi ga rad predstavil danes, pa je poročilo o osnutku izvedenega sklepa sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za štiri metil med metilmetafetamin. Tu gre za postopek s posvetovanjem. Svetovalni odbor EMCDDA je pripravil študijo in 29. novembra je bila ta predložena komisiji. Snov je bila odkrita v 15 državah članicah in zabeleženih je bilo 21 smrtnih žrtev v 4 državah članicah. Ta snov je toksična In eh, dokazi nakazujejo tudi na to, da je tveganje večje, ko se to snov zaužije v kombinaciji z drugimi snovmi. Nima pa znanih pozitivnih zdravstvenih učinkov v humani ali veterinarski medicini. Prav tako ta snov ni predmet obravnave sistema Združenih narodov, kar pomeni, da bi morali tu ukrepati. S tem nadomečamo sklep sveta, 192 iz 2013 oziroma 129 iz 2013, kar pa je mm, sodba sodišča iz leta 2015 razveljavila. Sklep je bil, da mora komisija in, morata komisija in svet najprej se posvetovati s parlamentom, preden razpišeta nadzorne ukrepe za določene psihotropne snovi. In ravno sedaj smo priča to vrstnemu postopku. Tako da se držimo tega postopka in to je bolj varna rešitev. Predlagam, da odobrimo osnutek izvedenega sklepa, tako da bodo odrejeni ukrepi za to snov. Najlepša hvala za podrobnost in hvala, da ste pripravljeni podpreti ta izvedbeni sklep in hvala za sodelovanje tudi svetovim komisiji. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Jimenez doktoril Barjo, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Najprej bi se rada zahvalila svetu in tudi komisiji ter gospodu Boniju za dragocene prispevke in za upravljeno delo. Prisluhnila sem gospodu Bonijo in mislim, da ni treba dodatno povdariti, kako pomembno je, da je parlament s eh, seznanjem z opredelitvami in odkritjem novih psihotropnih snovi. Predložila sem poročilo, ki ne predvideva nikakršnih sprememb um, predloga sveta. Zadeva je namreč jasna. To osnovi treba podrediti uradnemu nadzoru. Prav tako ne smemo ovirati mednarodnega sodelovanja na področju pregona. Tako bomo lahko zmanjšali tveganja, ki izhajajo iz uživanja tovrstnih snovi. Najprej naj spregovorimo o poročilu, ki se nanaša na snov 251 NBOME. Druga snov, ki jo omenjamo poročila, je AH7921 in tretja MDPV. V treh državah članicah se, so se štiri smrtne žrtve nanašale na uživanje od 251 NBOME. Prišlo je tudi do hujših zastrupitev zaradi uživanja teh snovi. To vrstnih primerov je bilo 34. Če so to vrstne snovi na voljo na trgu, bi lahko prešlo do tega, da bo še več ljudi utrpelo negativne posledice. 23 držav članic in tudi Norveška so obvestili mm, Agencijo za droge in Europol, da so 251 NBOME odkrile v svojih državah. V primeru snovi AH7921 pa je zelo težko določiti, kakšne so um, psihofizične posledice uporabe teh snovi. Ampak uh, po poročanju uporabnikov te snovi so učinki AHO 7921 podobni učinkom klasičnih opi, opioidov. Gre za relaksante. Kar pa se tiče MDPV, je učinek podoben kokainu in menfetaminu. Septembra in avgusta je bilo za me, zabeleženih 108 eh, smrtnih primerov v Evropski uniji. Drugo poročilo pa se nanaša na 5-2 aminopropil. Tu gre za toksično snov, ki lahko privede do podhlajenosti in tresavice pet držav članic je sporočilo, da so odkrile to snov na svojem trgu in o tem so obvestile tudi Europol. Tu gre za potencijalno nevarne snovi za naše državljane, tako da bi spodbudila celoten odbor, da podpre ukrepe sveta, da bi torej razširili nadzor tudi na omenjene snovi. Dan Datum za uložitev predlogov sprememb je 17. september. Na to pa bomo oktobra na plenarnem zasedanju potrdili končno odločitev. Naj povem še, kako zelo me skrbi situacija glede uredbe o psihotropnih snoveh. Mislim, da se gospod Boni z menoj strinja glede te točke. O tem smo govorili že lani v parlamentu. Treba je vzpostaviti sistem za boj proti drogam ki bi bil osnovan na mehanizmu, ki državam članicam omogoča sodelovanje v primeru novih psihotropnih stanovi. V tem primeru bi lahko nove psihotropne stanovi prepovedali hitreje in učinkovitije. Države članice bi morali doseči dober dogovor glede pravne podlage za to vrsten instrument. To ni samo v našem interesu, temveč v interesu vseh državljanov Evropske unije. Treba je prepovedati uporabo nevarnih snovi na trgu. Hvala. Hvala, sedaj pa imamo priložnost poročevalci v senci, ki bi morda želeli sodelovati v tej razpravi. Se želi kdo oglasiti? Ne. Morda želi besedo komisija? Oziroma gospod Stevens, izvolite. Pardon, gospa Stevens. Oké, <coughs> okay, dank u wel, voorzitter en collega's. Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovane dame in gospodje. Hvala obema poročevalcema za izvršno pripravo teh dosejev in za osnutke. Pravzaprav nimam več kaj dodati v imenu svoje skupine. Rada pa bi se vam zahvalila za izvrstno opravljeno delo in se veselim nadaljnega sodelovanja v prihodnosti. Uh, like that... Najlepša hvala. Še eh, rok za predloge sprememb eh, samo v angleščini je 17. september ob 12. obravnava predlogo sprememb, če bo to potrebno, in glasovanje v odmoru Libe pa bo potekalo 22. septembra. Glasovanje na plenarnem zasedanju pa bo potekalo na prvi vsej oktobra nekje med 5 in 8 oktobrom, najkasneje pa 7. oktobra. In na koncu bi rada vprašala še svet ali komisijo, če bi radi podali sklepne pripombe. Ne, hvala. Sedaj pa povzdimo na naslednji del dnevnega reda. Naslednja točka na dnevnem redu je predstavitev strani poročevalca gospoda Gabriela glede m, mm, odpravi vizumske obveznosti za, za kratkoročno bivanje v primeru devet m, držav, pet karibskih držav, nekaj m, mm, arabskih držav in Združeni arabski emirati. Na zadnje smo prisluhnili predstavitvam komisije glede teh osnutkov odpravi iznosti obveznosti za kratkoročno bivanje za državljane teh devet držav članic. Ko potujejo za največ 90 dni v Evropski uniji v največ 180 dnevnem obdobju. Pogajanja o prostitvi vizumskega režima so se začela konec leta 2014 in sporozumi so bili podpisani maja 2015. Na to so bili dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu v privolitev. Evropski parlament je bil obveščen o začatnej veljavnosti teh sporazumov od podpisale teh. Tako da bom sedaj najprej dala besedo gospod Gabriel in na to ostalim članom odbora in poročevalcem v senci. Mrs. Gabriel, yes, you have a floor. Gospa Gabriel, prosim. Merci, madame la présidente. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Opravičujem se za krajšo zamudo. Kolegi in kolegice, veseli me, da lahko predstavim devet poročil, ki se nanašajo na odpravo vizumske obveznosti imamo Dominik, Vanuatu, Trinidad in Tobago, Zahodno Samo, Grenado, Vzhodni Timor, Sveto Lucijo, San Vanso in Grenadine in pa Združeni Arabski Emirati. To so uh, države, ki smo jih prenesli iz negativnega seznama na pozitivni seznam. Po spremembi uredbe je Evropska komisija pripravila pogajanja na dvostranski ravni z vsemi od teh držav, zato da bi se dogovorili o eh, odpravi vizumskega režima, ki se že začasno izvaja. Sedaj pa eh, se mora parlament izreči o dokončni sprejetvi te odprave eh, vizumskega režima. Ne gre za sprejemanje predlogov sprememb, sprejeti oziroma zavrniti moramo skupaj kol poročilo, tako da bomo bodi si prižga, prižgali zeleno, bodi si rdečo luč za sprejem končnih eh, dogovorov. Izpostavila bi dva tipa vprašanj. Najprej dodana vrednost eh, teh dogovorov, drugo vprašanje pa se nanaša na ulogo Evropskega parlamenta pri sklepanju teh dogovorov. Najprej eh, skupna dodana vrednost. To sem želela izpostaviti. Eh, v okviru te razprave. Gre tudi za simbolično in politično vrednost teh dogovorov. To pomeni, da poglabljamo odnose med Evropsko unijo in devetimi različnimi državami. Poleg tega pa krepimo politični dialog, tako na področju eh, človekovih pravic, kot tudi eh, temeljnih svoboščin. V primeru Združenih arabskih emiratov smo že vzpostavili tehnično delovno skupino, ki skrbi za vprašanja povezana s človekovimi pravicami. In v tem primeru bomo imeli ponovno priložnost, da nadaljujemo politični dialog s državami AKP. In to na tistih področjih, ki so za nas zelo pomembna, naprimer odprava smrtne kazni ali pa enakost med moškimi in ženskami. Drugič, ti dogovori bodo odprli nove gospodarske možnosti tako za Evropsko unijo, kot tudi za tretje države bodi si eh, z večjim pretokom turistov, bodi si z lajšanjem eh, potovanj tako za vlagatelje kot tudi podjetnike. Tretjič izpostavila bi eh, neobstoj varnostnih vprašanj za Evropsko unijo. Za vse te države je tako ali tako prišlo do upada prosilcev za vizume. Uh, za Trinidad in eh, Tobago je skoraj polovica dobila eh, vizume, malo je eh, zavrnjenih vizumov. Še nekaj bi rada izpostavila, to je pomembno zame, tako kot, za, kot tudi za ostale člane odbora. Ta poročila so nam omogočila, da izpostavimo nekatere pomembne elemente. Sama sem o tem že govorila, sedaj pa želim eh, ponovno prositi za uh, ustreznejše odgovore strani komisije. Komisija nas mora redno obveščati, redno mora obveščati Evropski parlament o teku pogajanj in o spremljanju izvajanja teh bilateralnih eh, sporazumov. Tudi s pomočjo mešanega eh, odbora za upravljanje sporazumi. Uložili smo tudi pisno vprašanje, ki se nanaša na te vidike. V poročilih sem želela izpostaviti tudi pomen spremljanja izvajanja teh eh, sporozumov, tudi potem, ko začnejo veljati. Če je treba, jih moramo spremeniti, posebej moramo paziti na človekove pravice, na njihovo spoštovanje in na enako obravnavo državljanov Evropske unije, ne glede na to, iz katere države članice prihajajo. Obenem pa bi rada izpostavila še uh, naslednje. Mislim, da se moramo boriti proti uh, praksi začasnega izvajanja uh, eh, sporozumov, brez da bi pri tem besedo dobil tudi Evropski parlament. S tem se krši pristojnost uh, tega zbora in mislim, da uh, je treba s tem končati, če želimo zagovarjati interese državljanov, državljanov in državljank. Če bi Evropski parlament sodeloval že prej, sem prepričana, da bi lahko eh, sporazume začeli izvajati v eh, zastavljenem časovnem okviru, eh, pri tem pa bi spoštovali vse demokratične vrednosti, pri tem bi rada ustrajala. Ne na zadnje se zahvaljujem še sekretarjatu, zahvaljujem se kolegom in kolegicam, še posebej poročevalcem v senci za njihove prispevke toliko z moje strani, obenem pa prosim za pozitiven, eh, pozitiven glas pri glasovanju. To bo dobro tako za državljane Evropske unije, kot tudi za državljane teh držav. Hvala za pozornost. Najlepša hvala. Zdaj so na vrsti poročevalci v senci. A ne, še komisija prej. Komisija pred poročevalci v senci. Kdo je na vrsti, svet ali komisija? No, komisija, izvolite. Well, you, uh, actually, just... Najlepša hvala, gospod predsedujoča. No, ravno kar sem prišel, tako da sploh ne vem, kaj je povedala gospa Gabriela, ampak prebral sem njeno poročilo, oziroma poročila, ki jih pozdravljam, saj so bila vsa zelo pozitivna. Veselimo se že soglasja, ki, bi ga, in, oziroma, ki ga bo parlament podal za te eh, sporozume o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje. Od datuma podpisa bo veljalo, bo, oziroma bodo ti sporozumi začasno veljali. In v tem primeru bomo postopek izpeljali na enak način kot pri ostalih enakih oziroma podobnih sporazumih leta 2009. Vaš odbor pa smo marca letos s pismom obvestili, to je storil moj generalni direktor. Torej, v tem pismu smo zapisali, da bodo sporazumi začeli veljati z datumom podpisa, pravzaprav. Vem, da je nekoliko čudno, da se bo parlament strinja z nečim, kar se v bistvu že izvaja, ampak gre za precedenčni primer. Povedal pa bi še, da gre za sporozume, ki so standardni, običajne narave, niso kontroverzni in zato mislim, da jih ni treba več dodatno obravnavati. Tudi parlament se je v preteklosti že strinjal strinjal s prenosom teh držav na pozitivni seznam. In če upoštevamo vse naštete elemente, lahko vidimo, da začasno, začasna veljava od datuma podpisa ne bi smela biti problematična. No, še enkrat bi se zahvalil gospe Gabriel za ta zelo dobra poročila. V prihodne pa bomo seveda pred vas, do vas prišli s podobnimi sporazumi, ki so jih naši pogajalci izpogajali v istem svežnju. Upam, da bomo to storili še letos. Hvala. Najlepša hvala. Predsedstvo sveta ni prosilo za besedo. Tako da me zanima, če želi kateri odpočevalce v senci spregovoriti. Aha, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala tudi ostalim kolegom. Poročevalki se želim zahvaliti za delo, ki ga je opravila pri celotnem svežnju sporazumov. S temi sporazumi želimo okrepiti um, neposreden stik državljani teh držav. Prav tako pa želimo okrepiti naše poslovne odnose in pa uh, nasploh naše stike s temi državami. Ti sporozumi bodo olajšali uh, potovanja ljudem, še posebej tistim, ki veliko potuje Evropsko unijo, kajti lahko bodo pridobili vizo za kratkoročno bivanje in se potem gibali po celotnem ozemlju Evropske unije. noben od teh začasnih sporozumov ne predstavlja kakšnega varnostnega tveganja za šengensko območje. In upamo, da bo še posebej sporozum z Združenimi arabskimi emirati spodbudil, okrepil naš skupen boj proti terorizmu in klimatskim oziroma podnebnim spremembam. Prav tako si želimo s tem opozoriti na težave v tej državi na področju delav, pravic delavcev in pa enakopravnosti žensk. Tudi v prihodnosti se veselim dela z vami. Hvala. Hvala, gospa Gijam. Euh, Najlepša hvala. Ravno kar sem prispela. Se upravičujem. Tudi sama bi se rada zahvalila Mariji za upravljeno. Eh, delo, vedno je dobro sodelovala s poročevalci in poročevalkami v senci in opravila eh, resnično kakovostno delo. Obrala je dober pristop, sama bi izpostavila naslednje elemente, če dovolite. Tiste zadeve, ki jih je gospa Stevens uh, že sama izpostavila, Eh, tistih bi se dotaknila tudi eh, jaz. Seveda gre tudi za mobilnost, za gospodarski eh, razvoj, gre tudi za nek civilizacijski razvoj, pa tudi znanstveni in gospodarski razvoj za stik z nekim ljudstvom. Pomembno pa je, da lahko parlament sledi izvajanju teh sporazumov. To je izjemno pomembno. Pogosto govorimo o teh poročilih zgolj, ko so v pripravi, na to pa nimamo več informacij in to bi bilo potrebno. V naši skupini smo pogosto že izpostavili pomen takšnega spremljanja. Pogovarjati se moramo tudi o tem začasnem izvajanju ni ravno dobro, da ne spoštujemo pristojnosti Evropskega parlamenta v zvezi s tem. Še nekaj bi rada povedala. Potrebujemo mehanizem eh, recipročnosti, vzajemnosti. obstajajo nekateri elementi, ki kažejo, da Združeni arabski emirati eh, želijo približati svoje standarde eh, evropskim, ampak mislim, da smo še malce daleč, kar se tiče eh, človekovih pravic, pravic žensk, temeljnih svoboščin in tako naprej. Masi kaj še treba narediti za takšno majhno državo. Toliko z moje strani, želela sem izpostaviti uh, dobre plati teh poročil, pa tudi določene eh, pomankljivosti, ki bi jih morali obravnavati. Eh, Gabriel, like? Najlepša hvala. Gospa Gabriel, želite še vi besedo in povzeti razpravo? Merci, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem v uh, senci. Hvala tudi kolegici Stevens za komentarje. Hvala tudi komisiji za. Uh, njihove odgovore, povedati eh, moram, da eh, se tega nisem zavedala, nisem se zavedala tega eh, predsedana. Strinjam se tudi z gospo Gijom, ko eh, naš parlament mora biti bolje obveščen. Parlament noče obstruirati eh, poteka tega dela. Ne, eh, držati se moramo časovnih rokov, vsi vemo, kako pomembni so ti sporazumi, seveda pa moramo obenem spoštovati pogodbe, spoštovati načela, ki parlamentu eh, dajejo določen pristojnosti in naloge. Potrebujemo dodatne eh, informacije, eh, zanima me, če obstajajo druge države, obstajajo namreč druge države, ki so bile prenešene na pozitivni seznam. 19 jih je bilo, uh, Peru, Kolumbija in tako naprej. In ne smemo se znajti v isti situaciji, kot v primeru teh devetih, o katerih se pogovarjamo sedaj. Še enkrat hvala kolegom in kolegicam za upravljeno delo, hvala komisiji za sodelovanje. Čakamo na bolj redne informacije. Zdi pa se mi, da že imamo dobro podlago za. Eh, sodelovanje v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala. Kolegi, rok za odložitev predloga sprememb je 21. september ob 12. Ker pa gre za postopek soglasjem, bomo sprejemali samo postopkovne predloge sprememb. Tako, hvala. A, lahko začnemo. Ja, čakamo na vas. Kolegi, zdaj pa gremo naprej na svežen o vizumih. Začeli bomo z vizumskim zakonnikom, potem pa bomo šli na popotniške vizume. Naš poročevalec je gospod Lopes Aguilar. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Kar dobro nam gre eh, danes. Smo pred um, časovnico, kar je v bistvu zelo redko v tem odboru, ampak odlično. Zato bom kar predstavil moje poročilo. Gre za prenovitev vizumskega zakonika Evropske unije. No, delo na prenoviti zdaj poteka že kar nekaj mesecev. Obenem pa eh, delamo tudi na področju popotniških vizumov, o čemer bomo govorili pozneje. To je torej vizumski svežen. Zahvalil bi se sekretarjatu za kot vedno odlično opravljeno delo, za logistično podporo. Zahvalil bi se tudi Tani Fajon. kolegici iz moje skupine, ki mi je prav tako pomagala pri delu. No, predstavil bi poročilo. Delali smo zelo intenzivno in skušali vključiti tudi komentarje eh, poročevalcev senci in pa ostalih kolegov, ki so vložili predloge sprememb. Pripravili smo delovni dokument in pa organizirali predstavitev, na, smo, na kateri smo govorili o merilih, ki bomo upoštevali pri našem delu. Prav tako smo se sestali z zainteresiranimi stranmi, deležniki, nevladnimi organizacijami in vsemi, ki bi jih predlog prenovitve strani Evropske komisije zadeval in zanimal. Pri delu sem se lahko pogovarjal s profesori z področja um, prava, potem drugimi strokovnjaki z tega področja, ki bi lahko pomagali pri pripravi poročila. Gre za zakonodajo skupnosti, ki jo morajo izvajati države članice in pa njihova veleposlaništva oziroma konzularni oddelki teh veleposlaništv v tujini. V sklopu našega dela smo organizirali tudi neke vrste misijo za pridobivanje dejstev, podatkov. Obiskali smo in bomo uh, konzularne oddelke teh veleposlaništev, da bi lahko videli, kako izdajajo vizume. No, omenjal sem že delovni dokument, ki ga pripravljamo. In v njem smo zapisali, da je pristop komisije sprejemljiv, da želi komisija eh, olajšati izdajanje vizumov in v bistvu zaradi tega prenoviti vizumski zakonik. zakonik tem želimo nekako tudi odpraviti pomankljivosti, ki smo jih odkrili, odkar zakonik velja. No, vitumski zakonik pa ima velik potencial, naprimer na področju olaševanja potovanj v Evropsko unijo in iz nje. To je nekaj, kar je v bistvu globalnega značaja. Vse države smo pri tem povezane. In pri tem želimo ohraniti najvišje možne standarde, naprimer na področju varovanja javnega reda in migru, miru, migracij in tako naprej. Hkrati pa eh, moramo seveda tudi zagotoviti pomoč tistim, ki se želijo na zakonit način preseliti v Evropsko unijo. Gre za zakonite in legitimne cilje Postopek izdajanja vizumov želimo oblikovati na kar se da usklajen in pa preprost način, kar pomeni, da v bistvu ljudem ne bi bilo treba biti fizično prisotnim, eh, ko zaprosijo za vizum. Gre za mm, to, da bi lahko olajšali postopek, ki bi bil krajši in pri katerem bi morda lahko zmanjšali količino dokumentov, ki jih mora prosilec viz za vizum eh, prinesti na konzularni delek. No, seveda je ključnega pomena pri tem varnost, kajti prenovitev vizumskega zakonika ne pomeni, da želimo s tem nekako oh, zrahljati um, vse varnostne elemente, ki veljajo pri vizumih. Veste, da so ti postopki, torej postopki za pridobivanje vizumov, ponavadi precej zapleteni in dolgotrajni. Naš namen je, da to nekako olajšamo, da pospešimo ta postopek, ampak pri tem seveda ne želimo ogroziti varnosti. Bolj gledamo na postopke strokovne podrobnosti, naprimer na to, kako poteka naprimer, sprejemanje vlog ali pa potem obdelava in tudi izdajanje vizov. Tudi sam sem uh, pripravil kar precej predlogov sprememb na poročilo oziroma na predlog komisije. Še vedno pa prejemam komentarje drugih kolegov in nekako skušam ugotoviti, kako bi potem izgledal ta prenovljen zakonik. Predvsej predlogu spremem govori o tem, kako izboljšati, eh, poenostaviti postopek izdaje vizuma. To bi storili na elektronski način. Tudi dokumente bi lahko prosilci ulagali na elektronski način in potem ne bi bilo treba mm, ročno izpolnjevati eh, prošen. To je točka 11.2. Konzulati bi lahko potem tudi izdajali elektronske vizume. V členu 6a omenjamo roke. In tu bi lahko rok spremenili iz 6 mesecev na 9 mesecev. Predvsem zato, ker ljudje zdaj svoje potovanje načrtujejo precej eh, bolj zgodaj kot prej. In tudi letalske karte so ponavadi cenejše, če jih kupimo veliko prej oziroma veliko časa naprej. So pa tu še druga merila, zaradi katerih bi morali spremeniti datum. No, potem vstopni vizumi. Spremembe na tem področju bi lahko prišle prav tako prosilcem, kot tudi konzular, konzularnim izdelkom eh, oziroma oddelkom. Vse ehm, bi bilo njihovo delo potem veliko bolj preprosto. Nekaj predlogov govori tudi o tem, da bi lahko izdali vizum za večkratni vstop v Unijo tistim, ki so izkazali naprimer um, spoštovanje naših pravil, naše zakonodaje in uh, tudi niso kršili javnega reda in miru. Omenim pa bi še nekaj precej specifičnega, in občutljivega. To so tako imenovani humanita, humanitarni vizumi. V bistvu gre za to, da ta ukrep ne zadostuje za oblažitev begunske krize. S tem ne bomo rešili te težave, kajti ne moremo kar ehm, z, eno, z enim orodjem pomagati vsem, ki prosijo za zaščito. Je pa, to sam, je pa to eden od instrumentov, ki ga imamo na voljo in s tem lahko tistim ljudem, ki bežijo iz vojnih območij, območij s konflikti, eh, ponudimo jim lahko zatočišče tukaj, v Evropski uniji, s takšnim humanitarnim vizumom. Mislim pa, da je tudi naloga našega odbora, da eh, se vključimo v delo in skušamo nekako rešiti to begunsko humanitarno krizo, ki smo jo zdaj priča. Ne na zadnje smo so zakonodajalec in treba je razmisliti o morebitnih rešitvah. Humanitarni vizum je ena od možnih rešitev. Kdaj, če ne zdaj, bi lahko udejanje nekaj takšnega kot rečeno, smo za sozakonodajalec in lahko bi nekako eh, pritisnili na svet, na komisijo, da ustanovi oziroma ustvari takšen instrument in s tem pomaga tistim, ki bežijo iz um, vojnih območij. Prejšnji četrtek je Evropski parlament sprejel zelo pomembno resolucijo o begunski krizi. In s tem smo tudi nekako nakazali, da si želimo um, pripraviti možnost humanitarnega vizuma kot eden od, enega od odgovorov na humanitarno krizo. Če gremo naprej, potem je tu še vprašanje um, družinskih članov, ki želijo morda obiskati svoje sorodnike, ki že živijo v Evropski uniji. Naprimer, gre za vnuke, ki želijo obiskati svoje stare starše ali pa m, mm, otroke, ki želijo obiskati enega od svojih staršev, ki v bistvu se je po ločitvi, oziroma ki je po ločitvi ostal v Evropski uniji, oziroma živi tu. V številnih primerjih, tovrstnih primerjih, se eh, prošnje za vizume zavrne, ampak direktiva 2003 skozi 38 um, omogoča sorodnikom ljudi, ki na zakonit način prebivajo v Evropski uniji, da jih lahko obiščajo. Je pa res, da je to zakonodaja, ki ni ravno transparentna in ki se ne vedno uh, izvaja na način, kot bi se morala. Obstaja tudi poseben priročnik, ki, ga, ki ni del zakonika, ampak v tem priročniku piše, da gre tukaj za določeno mero arbitrarnosti, ki pritiče konzularnim uradnikom pri analizi in izdaji vizumov. Zato v bistvu podpiram predlog komisije, s katerim ta želi okrepiti nekatere ukrepe na tem področju. Naprimer, ko gre, ko gre za dostop do konzularnega omrežja brezplačno, prosilcem je treba vedno jasno povedati, zakaj se naprimer njihovo prošnjo zavrne. To je 18. člen. Prosilci imajo pravico vedeti, zakaj se vizum ne izda. To je zelo pomembno tudi za ohranjanje m, mm, pozitivne podobe Evropske unije po svetu. Te podatke bi lahko objavili naprimer na neki spletni strani, ki bi bila v petih evropskih jezikih in o tem govori člen 45. No, če gremo naprej. External service providers so podjetja, s katerimi imamo sklenjene pogodbe za analizo in izdajo vizumov. Gre torej za podizvajalce. To je precej pogost in pa zanimiv pojav na tem področju. Verjetno zaradi stroškov, ki so povezani z izdajo vizumov, pogosto pride do najemanja podizvajalcev za upravljanje tega dela. Ampak ne vem, ali bi lahko rekli, da je to nekaj običajnega, nekaj normalnega, kajti gre za, za početje, za ukrepe oziroma m, mm, postopke, ki so povezani z, z zasebnostjo prosilca. In zato bi morali tukaj tudi zapisati, da bo Evropska komisija vsake, vsakega morebitnega podizvajalca na tem področju temeljito preverila in mu šele po, potem podelila um, odobritev za izvajanje tega dela. Gremo naprej. Če v tretji državi neka država nima svojega predstavništva, potem lahko prosilec gre na drugo evropsko eh, veleposlaništvo v tej državi. Uh, Mislim, da bi morali to vrstno sodelovanje okrepiti um, in omogočiti prosilcem, da lahko zaprosijo za vizum za državo A tudi na veleposlaništvu eh, države B v tej tretji državi. Ne strinjam se s komisijo, ki pravi, da bi bilo dobro tukaj imeti delegirane akte za pripravo morebitnih prilog k vizijskemu zakoniku. To so ključna vprašanja, ki mora biti v rokah eh, obeh so zakonodajalcev in eh, tega ne smemo prepuščati del, delegiranim aktom. To je tudi vse, kaj, kar sem želel povedati za zdaj. To so tudi vprašanja, ki so povezana s popotniškimi vizumi, pri katerem je poročalec Briz RTF. Uh, o tem bomo nekaj več slišali zdaj. Jaz pa bom potem še povedal, kako se ti dve točki navezujeta ena na drugo. Po razpravi, seveda. Hvala. Hvala. Zdaj sledi čas za razpravo. Poročevalci v senci, drugi člani želite, oziroma drugi poslanci želite besedo. Gospod Beker, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najprej bi želel povedati, da je odlično, da je kolega Aguilar spet z nami tu v ringu, v areni. Mi se pa zahvali tudi gospe Fajon, ki je v celotni razpravi pojasnila nekaj podrobnosti, nekatere, oziroma o katerih smo jo spraševali. Še enkrat hvala kolegu Aguilarju za osnutek poročila. Tukaj gre za jasen cilj. Okrepiti turizem v Evropi. Kajti nobena svetovna regija nima na tem področju toliko ponuditi kot, pa, kot ravno Evropa. Tudi številna delovna mesta so s tem povezana in pa podjetnost. To je cilj, ohraniti in okrepiti želimo ta sektor. To je nekaj pozitivnega, kar bi izpostavil. Bi pa omenil tudi nekaj točk, ki se mi zdijo zelo pozitivne. Naprimer, kolega López Aguilar je omenjal fleksibilizacijo zunanjih ponudnikov storitev, kar pomeni, da v bistvu ponujamo veliko možnosti eh, podjetjem. Naprimer, nekomu, ki je več kot 500 km oddaljen od konzularnega delka, s tem omogočimo vlogo prošnje za vizum. Mislim pa, da je to vprašanje, ki bi ga morali prepustiti konzularnim oddelkom veleposlaništev in ne oblikovati na splošno. No, potem. Centr za šengenske vizume, kar nekaj pozitivnega. V zvezi s tem sem pripravil predlog spremembe. Seveda bomo pripravljali še dodatne predloge sprememb. komisija predlaga, da bi se poglavje oziroma del besedila, ki govori o zdravstvenem zavarovanju, posem črtali. S tem se ne strinjamo. Um, potrebujemo neko pravno varnost, kajti vsaka oseba ima neko plačilno ali kreditno kartico, s katero lahko potem krije to vrstne stroške. Bi pa omenil nekaj, o čemer bi veljalo razmisliti. Naprimer, zahteva o tem, da morajo konzularni oddelki konzulati vedno odobriti nek eh, termin, nek sestanek takoj. To ni običajna praksa in ne želim manjotkega prostora naših eh, konzularnih oddelkov preveč omejiti. Obstajajo številne določbe shell, ki bi bile boljše, če bi jih oblikovali z could ali should ali kaj podobnega, da bi bile bolj fleksibilne, ampak o tem pozneje potem kratko, eh, vidno za kratkoročno bivanje, ki ne bi veljal 15 dni za posamezno državo članico. Glede na trenutno varnostno situacijo, v kateri je Evropska unija, ne vem, kako bi takšen sistem deloval. Jaz dvojim, da bi bilo to operativno, zato bomo zdaj tem pripravili nekaj predlogo sprememb. Potem vprašanje humanitarnih vizumov. Evropska ljudska stranka se je pripravljena pogovarjati o tovrstnih vizumih. Ampak ključnega pomena je dejstvo, da bi to vrstni vizumi bili že danes priročni za vsako državo članico. Ampak vizumski zakonik v trenutni obliki najverjetneje ni pravilen okvir, v okviru, pravilen okvir, pri katerem bi urejali vprašanje humanitarnih vizumov. To bi morali urejati na drug način, v drugem kontekstu. Kajti tu so številne podrobnosti, ki so aktualne, naprimer kvote uh, za porodelitev migrantov v državah članicah in še številne druge podrobnosti. Uh, Mislim, da so to vprašanja, ki niso najbolj pomembna, ko gre za prenovitev vizovskega zakonika, ampak vseeno jih omenjamo, ker pač smo v tej situaciji. Morda bi lahko govorili samo o posledicah izdaje tovrstnih vizumov. Kakorkoli, v prihodnjih tednih bomo pripravili predloge sprememb in še enkrat hvala vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. No Najlepša hvala. Nihče ni prosil za besedo, tako da bom besedo predala komisiji. Evropska komisija, izvolite. Uh, najlepša hvala, gospa predsedujoča, in najprej najlepša hvala poročevalcu za pozitivno oceno priloga komisije. Kot uh, smo slišali, gre za lajšanje potovanja za legitimne eh, osebe, tiste, ki legitimno potujejo, obenem gre tudi za ureditev eh, konzularnih storitev držav članic, kot je dejal gospod Becker, eh, je treba zagotoviti ustrezno varnost in preprečevati neregularne migracije. Komisija je dodala še en cilj in to je zagotavljanje gospodarske rasti v Evropski uniji nekaj specifičnih komentarjev v zvezi z nekaterimi predlogi sprememb. Najprej možnost za spletne prijave. Komisija se strinja z logiko tega predloga spremembe, ki bi lajšal izvajanje takšnega vizumskega eh, režima. Moramo pa eh, razlikovati med eh, različnimi oblikami zaradi tehničnih razlogov ulaganje prošen na spletu ni e, mogoče, zato ker so potovalni dokumenti e, lahko v tem primeru bili poslani, na to pa vrnjeni. V nekaterih primerih e, internetne komunikacije niso tako razširjene, zato da še moramo vedno uporabljati e, papirnate obrazce. Glede vizumov za večkratni vstop poročevalec to prav tako pozdravlja in to eh, nas veseli. Razlika oziroma izpostavljamo eh, pomen bona fide eh, posameznikov. S tem se lahko sredotočimo bolj na prijave tistih, ki se prvič prijavljajo za vizume bolje želite definirati to kategorijo, eh, bolj fleksibilni želite biti, eh, želite biti in povečati eh, časovni okvir na 18 mesecev, o tem se bomo še pogovarjali. Glede humanitarnih vizumov in specifičnih predlogov spremembe, ki se osredotočajo na mednarodno zaščito kot eno, enega od kriterijev, gre za uh, uporabo vizumov začasno veljavo za tiste, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Komisija je že izpostavila svoje stališče v zvezi s tem. Komisija podpira cilj in razumemo, zakaj poročevalec predlaga uh, takšno ureditev v trenutni. Uh, krizni situaciji. Ampak po našem eh, mnenju vizumski zakonik ni pravi instrument, ni pravo orodje za to, da bi s tem eh, rešili krizo. In omenili smo naprimer področje eh, skupne azilne politike, naprimer premestitve, tam bi lahko poskrbeli za tiste, ki potrebujejo zaščito. Sprejem vizumskega svežnja bo trajal še nekaj časa, tako da ta instrument ni ravno najboljša izbira, potrebujemo hitre rešitve in komisija je v kontekstu eh, Evropske agende za migracije predstavila več rešitev za to, tudi prejšnji teden. Glede ponovne naselitve je komisija predlagala vzpostavitev Evropske seme za eh, ponovno naselitev, ki bi pokrivala 20 tisoč oseb. To število smo že povečali, ker so se države članice zavezale k večjemu številu naseljenih oseb. Pri tem morajo države članice sprejeti lastne eh, odločitve na predlog UNHCR. To je torej drugačna rešitev v primerjavi z omejeno teritorijalno veljavnostjo, ki je omenjena tukaj. Glede zunanjih ponudnikov storitev pa takole. prosilci za vizume, še posebej v večjih državah, kjer eh, ni veliko konzulatov, eh, morajo plačati določene eh, pristojbine. Je pa to ponavadi cenejše, kot če bi morali potovati v druga mesta, zato da bi vložili prošnjo za vizum. Komisija razmišlja o dodatnem nadzoru ponudnikov zunanih storitev in je že predlagala nekatere rešitve. Zunanji ponudniki storitev imajo pravico zgolj, da prejmejo prošnjo za uh, vizum in jo prenesejo k konzulatu. Niso pa oni tisti, ki se odločajo o sprejemu same prošnje oziroma njeni ugoditvi. Glede izvajanja členov, ki se nanašajo na zunanje ponudnike storitev, uh, nekatere bomo pokrili, ampak to je povezano z oceno vizumskega informacijskega sistema, zato nismo predlagali spremen pri tem členu in nekaterih drugih členih. Glede sodelovanja med državami in članicami komisija pozdravlja podporo poročevalca za uh, obvezno uh, reprezentacijo. Glede specifičnih uh, določb, naprimer uh, skupna lokacija ali pa uh, uh, skupni centri. Komisija pozdravlja sodelovanje, ampak glede na izvajanje trenutnih določb v vizuskem zakoniku, komisija meni, da bi morali obrati bolj prožen pristop. To pomeni, da bi morali državam članicam omogočiti vstop v nekakšen okvir za sodelovanje, same pa se na to odločijo uh, o sodelovanju glede na posamezne okoliščine, ki se lahko v veliki meri razlikujejo med državami članicami. Zato predlagamo večjo fleksibilnost. Doložbe, ki jih je predlagal poročevalec, niso obrodile eh, sadov, katerih smo se nadejali. Še na kratko o predlogi spremembe, ki se nanašajo na črtanje operativnih eh, prilog in eh, na sprejem Eh, delegiranih aktov. Komisija predlaga, da jih ohranimo in da sprejemo delegirane akte. Pogledali smo se vsebino teh prilog, to so uh, operativne priloge, ki so uh, usklajene s ciljem izvedbenih uh, aktov. Gre za praktično izvajanje, naprimer kako izpolniti eh, vizumsko nalepko. Gre torej za popolnoma operativne vidike dela in mislim, da tega ne bi smeli imeti v samem osnovnem pravnem uh, aktu. Enako velja za nekatere druge uh, elemente. To so naše reakcije na priloge sprememb poročevalca. Še enkrat hvala poročevalcu in gospodu.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 predstavitev poročevalca gospoda Lopeza Aguilarja. Najti moramo ustrezno ravnoteže med gospodarsko eh, rastjo, prostim gibanjem oseb in varnosti v Evropske unije. Predsedstvo si želi eh, politično, politične razprave eh, oktobra v svetu. Tako bomo lahko pospešili delo v delovni skupini. Najlepša hvala. Thanks, uh... Najlepša hvala. še poročevalec, na kratko lahko eh, povzamete to razpravo, če želite. Da, zelo na kratko. Cenim konstruktivni pristop gospoga, gospoda uh, Bekerja in uh, eh, ELS. Zabeležil sem si tudi stališče komisije in sveta. Kot poročevalec bi rad povedal, da želim okrepiti prožnostne eh, vidike vizumske politike. Obenem pa ne smemo posegati v javno varnost. Okrepiti moramo tudi pravno gotovost. Zato potrebujemo ustrezne argumente, ko pride do zavrnitve prošnje za vizum. Še posebej v primeru uh, družin, Združevanje družin je nekaj, kar najdemo v vizumskem zakoniku in to moramo upoštevati v razpravah, ki jih imamo. Najlepša hvala, hvala za to razpravo. Rada bi vas obvestila, da je rok za priloge sprememb 25. september ob 12. uri. Sedaj pa naslednja točka, popotniški vizum. Besedo bom takoj predala poročevalcu gospodu Ortefeju. Izvolite. Bon, merci, la euh, le... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Poročilo, ki ga danes eh, predstavljam, eh, se nanaša na spremembe stališča eh, komisije. Želeli smo prilagoditi naš pristop, potem ko smo se spomladi začeli pogovarjati s komisijo. Obenem smo v Istanbulu imeli srečanje z več kolegi eh, iz komisije. Imamo popotniški vizum kot inovativni instrument. Ta vizum naj bi skrbel za gospodarsko rast od 500 eh, milijonov do 1 milijarde evrov letno. To je zelo zanimiva eh, številka, ampak komisija ni mogla pojasniti, kako bo prišlo do te rasti, kje bomo dobili a, takšno količino denarja. Po mojem mnenju ne obstajajo vizumi, ki bi omogočili a, nekomu, da potuje v 20 državah, a, brez da bi te države točno vedele, kje je. Pogovarjali smo se z različnimi akteri na tem področju in ugotovili smo, da obstajajo določene vrzeli v teh predlogih. Ravno zato eh, sam svetujem, da smo zelo pazljivi pri spremanju tovrstne zakonodaje. Izpostaviti je treba turistični in gospodarski učinek eh, tovrstne odločitve in sam ne vem, če bi do tega dejansko prišlo. Turizem v Evropi je turizem znotraj Evrope. Naj vam dam primer Francije. 80 odstotkov skoraj eh, 84 milijonov eh, turistov je bilo evropejcev, eh, 6 milijonov eh, je bilo američanov, eh, 5 milijonov azicev. sedaj smo imeli 582 uh, eh, milijonov uh, evrov prometa in število turistov naj bi doseglo 744 eh, milijonov v naslednjem letu. Turizem je torej predvsem povezan s kroženjem ljudi znotraj Evrope. To pomeni, da tujce že vabimo v Evropo. Imajo uh, možnost vizumov, ki uh, jim omogočajo prihod v Evropo. Naprimer, uh, eh, 48-urni uh, vizumi v Franciji. Pravo vprašanje je, zakaj ustvariti takšen popotniški vizum. Uh, ki bi konkuriral nacionalnim eh, vizumom in ki bi omogočal gibanje znotraj šengenskega eh, območja brez možnosti nadzora, brez možnosti, da sledimo tem osebam. Mislim, da je nažalost nemogoče, da bi turist na osnovi nekih dokumentov eh, pokazal, kje točno in kako točno bo potoval mislim, da ne moremo izdati takšnega vizuma brez ustreznih jamstev. Sam menim, da eh, ta vizum ne bi bil uspešen. Na drugi strani pa imamo nekatere kategorije, naprimer umetnike in uh, nekatere športnike, ki bi lahko imeli dostop do tovrstnih vizumov. Vemo, da se soočajo s številnimi administrativnimi in logističnimi ob, uh, ovirami pri vstopu v Evropsko unijo. Takšne vizume bi lahko torej uporabili za takšne kategorije, če bi zagotovili, da ne bi prišlo do zlorab. Izpostavil bom uh, torej, uh, glavne elemente jamstev za države članice, s katerimi bi lahko zagotovili ustrezno izvajanje takšne vizumske politike. Glede določitve eh, kompetentnega pristojnega organa, komisija pravi, da bo pristojni organ eh, organ države, v katero eh, posameznik prvi, prvi vstopi. Kaj se zgodi v primeru, če Eh, bi lahko država A izdala vizum za državo B, v kateri se bo gibala neka oseba. Ali pa ta oseba zgolj potuje skozi državo 2 v državo B in eh, v kateri državi eh, bo na to prosilec za vizum bival. Po mojem mnenju bi moral za vizum zaprositi v državi, v kateri bo izvajal profesionalno aktivnost oziroma bival sam predlagam, da omejimo ta vizum na specifične kategorije na osnovi profesionalne poklicne dejavnosti. Razen elementov, ki jih že najdemo v vizumskem zakoniku, naprimer, da lahko bivamo v neki državi eh, zgolj 90 dni naenkrat v. Eh, pol leta in tako naprej, moramo določiti tudi uh, cilj uh, oziroma namen potovanja in uh, načrte potovanja. Za umetnika gre naprimer za neko umetniško turnejo, za športnika športno turnejo. Mislim, da mora uh, v primeru organi, eh, organizatorja, ki organizira določen dogodek za več oseb, organizator prevzeti odgovornost za to vrstne elemente. Na to potrebujemo tudi eh, ustrezno eh, zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, ki velja v vseh državah, v katerih velja ta vizum. Poskrbeti moramo tudi za ustrezno dovoljenje za delo. Prosto gibanje znotraj eh, šengenskega območja zahteva uh, resnična jamstva za izdajanje tovrstnega vizuma. Ta vizum bo namreč omogočal prosto gibanje onkraj treh mesecev v več državah članicah poleg eh, ustreznega postopka obveščanja in posvetovanja v državah članicah, eh, potrebujemo torej ustrezna jamstva, da gre za dejansko izvajanje poklicne dejavnosti. Po mojem mnenju časovni rok 30 eh, dni ni prekomeren, ker mora vsaka država poskrbeti za ustrezno identifikacijo. Predlagam, da rok določimo na šest mesecev oziroma dva meseca. Če gre za organizacijo umetniške turneje oziroma eh, nekega športnega dogodka, gre za dogodke, ki se organizirajo dolgo naprej. V nasprotnem primeru bomo povečali eh, tveganje za zavrnitev prošnje za vizum. Če je prosilec za vizum, če je organizator znan, če poznamo to osebo oziroma organizatorja, če vemo, da uh, je zaupanja vredna, potem težav ni. Če se prosilec eh, za vizum znajde v državi, uh, ki ga ne pozna, katerega pristojni organ ga ne pozna, potem težko izvajati zelo kratke časovne roke. Popotniški vizum velja za profesionalce, ki lahko eh, potujejo v šengenskem območju eno leto. Sam plačam 90 evrov za obnovo potnega lista v Franciji. Za ta vizum pa zahtevamo 60 evrov. To ni veliko denarja. V ZDA uh, eh, je znesek precej eh, večji, v Združenem kraljestvu 130 uh, eh, dolarjev naprimer in tako naprej. Predlagam, da ta vizum stane 100 evrov z možnostjo podaljšanja. Na to veljavnost bilateralnih sporazumov, to je zelo občutljiva tema, biti moramo eh, diplomatski. Danes ne vemo, katere države članice imajo sporazume, ne vemo, s katerimi tretjimi državami imajo sporazume, ne vemo, kaj točno eh, je vsebina teh sporazumov ampak prosimo za eh, odpravo teh zgodovinskih, vča, včasih zgodovinskih sporazumov in to mora biti narejeno zelo pazljivo. Biti moramo diplomatski, kot sem dejal, govorimo o državah članicah eh, šengenskega območja, eh, v to vključujemo tudi Norveško, Švico in Islandijo. Če ti zgodovinski sporazumi prenehajo, veljati, se lahko zgodi, da bodo tretje države na to reagirale negativno. Mislim, da sem sedaj izpostavil glavne elemente tega eh, predloga komisije. Sam bom seveda z veseljem prisluhnil vašim komentarjem, vašim priporočilom eh, in eh, na vprašanja bom prav tako z veseljem odgovoril. Hvala. Hvala, poročevalci. V senci naprej gospod Lopez Aguilar. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, in hvala gospodu poročevalcu za poročilo o tako imenovanem popotniškem vizumu. Sam sem poročevalec v senci skupine SND. kot veste, sta popotniški vizum in vizumski zakonik del svežnja, kar sem eh, pri prejšnji točki že izpostavil. Gre torej za to, da zagotovimo ustrezno ravnotežje in eh, skladen pristop pri razvoju vizumske politike Evropske unije. Ta zakonodajna pobuda bo seveda eh, vplivala na oba stebra vizumskega svežnja. Tako da se o nekaterih točkah pogovarjamo v primeru obeh eh, poročil. Gospod ORTF je izpostavil določene elemente, ki jih lahko podprem. Pri nekaterih pa sem zaskrbljen. Moja eh, skupina je zaskrbljena, kar se tiče določenih eh, predlogov. Najprej bi dejal takole, poročevalec želi omejiti področje uporabe teh eh, novih popotniških vizumov. Želi jih osredotočiti na eh, športnike in športnice in pa umetnike, kot piše v prvem in drugem odstavku. To pomeni, da bi bili ostali, ostale osebe, ki so bile pokrite v predlogu komisije, izključeni iz tega eh, režima. Izključeni bi bili naprimer tudi uh, upokojenci, ki obiskujejo Evropo za dlje časa. Uh, izključeni bi bili tuji študenti, tuji učenci, ki uh, želijo naprimer opravljati magisterij v določeni državi. Na to pa se odpravijo na uh, daljše počitnice, tekom katerih želijo obiskati uh, Eh, tudi druge države, ne zgolj tisto državo, v kateri so eh, se upisali na magistrski študij. To je priložnost, da obogatijo svoje znanje v Evropi in eh, potujejo znotraj Evrope. Ti predlogi spreminjajo izvirni predlog komisije tudi zato, ker v njih najdemo več dodatnih zahtev, naprimer predlog spremembe 36. Paradoksalno je ravno to, da bi takšni eh, vizumi, ki naj bi olajšali eh, življenje, ki naj bi omogočali dobronamerne obiske Evropske unije, ustvarjajo dodatne ovire, dodatne težave. In eh, socialisti in demokrati se s takšnim razmišljanjem pač ne strinjamo. Trajanje teh vizumskih, teh popotniških vizumov je prav tako krajše. Najprej eh, naj bi jih lahko podaljšali za eno leto, sedaj zgolj za eh, dva meseca, za 60 dni. Na to imamo še eh, posvetovalni postopek z državami članicami. Ti vizumi ne morejo posegati v nacionalne vizume, pravite. No, ideja popotniškega vizuma je ta, da zapolnimo vrzeli. Ne želimo dodajati nekega novega vizuma nacionalnim vizumom. Želimo si eh, poglobljeno pogledati to poročilo, to je seveda res. Zdi pa se nam, vsaj eh, zaenkrat, da nekatere od teh idej, ki jih je predstavil gospod Ortefe, niso najboljše. Upam, da bomo eh, lahko nekako razrešili ta restriktivni pristop in eh, se vrnili bliže k predlogom komisije, tako da bomo imeli v rokah uporabno novo eh, orodje. Hvala, gospod Tomašič. Najlepša hvala. Svežen Evropske komisije je treba pozdraviti, ker prispeva k privabljanju naložb od zunaj v evropsko gospodarstvo in evropski turizem. Vseeno pa imamo nekatere pridržke. ELS meni, da ima ta instrument potencial za pozitiven učinek na privabljanje turistov in pozitiven učinek na evropsko gospodarstvo. Študije kažejo, da je zelo težko uporabljati vizumski režim Evropske unije in ta pogosto odvrne mednarodne potnike od tega, da gredo v Evropo. Tako da bi moral ta sistem zagotavljati ustrezno usklajevanje v okviru obstoječih varnostnih mehanizmov Evropske unije, pa tudi biti usklajen z naprimer sistemom um, SIS in VIS. Prav tako bi morali imeti možnost, da države članice um, uporabljajo izjeme in uh, oprostitev vizumskega režima za določene države. Varnostni pregledi pa morajo veljati enako za vse. Zaradi tega je izpopolnitev sistemov, kot je sistem za pametne meje, zelo pomemben. Najlepša hvala, sedaj pa gospode Pre. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Se upravičujem, da sem zamudil zadržal sem bil, zadržan sem bil v odboru za proračune, ker smo se pogovarjali o uporabi uh, proračunskih sredstev v parlamentu v naslednjem letu. Do sedaj smo slišali predstavitvi obeh eh, poročil in kar se tiče popotniških vizumov, bi želel povedati naslednje cenim kakovostno delo, ki ga je opravil gospod Ortev, poročevalec in glede določenih elementov bi eh, rad povedal, da jih naša skupina podpira. Glede področja uporabe takole. Glede na to, da gre za nov instrument, ki nima enakovrednega instrumenta, zato ker do sedaj takšni vizumi niso obstajali, bi rad povedal naslednje. Mislim, da moramo biti bolj pazljivi v začetku. Zakaj? Če se tekom ocene, ki jo bomo morali tako ali tako opraviti, pokaže, da je prihajalo do zlorab, do goljufij znotraj sistema, je laže na to narediti korak nazaj, če smo bili previdni. Laže je razširiti področje uporabe, kot pa uh, narediti korak eh, nazaj, ko smo že vzpostavili zelo široko področje uporabe. Tako da sam menim, da je bolje biti uh, previden pri nekaterih kategorijah upravičencev do takšnih vizumov je težko ugotoviti, kakšna jamstva nam lahko dajo, eh, naprimer, če potujejo v določeno področje, v določeno državo. To je jasno za športnike, jasno za eh, umetnike, za turiste je zadeva že eh, bolj problematična. Ni nekega mednarodnega dogodka, ni nekega izobraževalnega procesa, o katerem lahko spregovorijo. Mislim, da moramo biti precej uh, bolj previdni pri področju uporabe, kot pa to vidimo v uh, izvirnem predlogu komisije. Strinjam se uh, športniki na visoki ravni, strinjam se uh, z umetniki, morda bi lahko našli tudi sistem za uh, podjetnike, kar se tiče študentov, kar se tiče, eh, tiče univerzitetnih izmenjav, mislim, da lahko najdemo rešitve pri drugih instrumentih, ne pa v tem primeru, v primeru tega instrumenta. Dovolite mi, da se dotaknem še vprašanja podaljšanja vizumov. Mislim, da je imel gospod Ortof dobro idejo, kako to operatizirati. Čas eh, trajanja je čas izvajanja določene dejavnosti, po mojem mnenju je to uh, dobro načelo. Ugotoviti moramo, če bo to, ne vem, x mesecev oziroma dni, ampak zdi se mi, da je to načelo dobro kot takšno. Glede podaljšanja trajanja vizuma pa takole. Določbe pravijo, da naj bi v nekem določenem obdobju uh, ki velja za takšen popotniški vizum, da lahko v takšnem obdobju torej zaprosimo za podaljšanje v določenih pogojih. Mislim, da moramo biti zelo pazljivi. Paziti moramo, da bodo kriteriji zelo natančni glede podaljšanja. Glede postopka sem eh, komentarje že podal v zvezi s kategorijami upravičencev, strinjam se s poročevalcem, da moramo točno vedeti, zakaj želi nekdo bivati v določeni državi, potovati v določeni državi. Potrebujemo jam, jasna jamstva, natančna jamstva. Glede držav, ki so pristojne za obravnavo prošnje, sem o tem že govoril v prejšnji razpravi. Objektivno gledano mora biti odgovorna tista država, v kateri bo nek upravičenec, upravičenec eh, živel najdlje. Poglejmo si umetnika, ki prihaja iz Latinske Amerike, pristal bo v Madridu, ampak ne bo ostal v Španiji, eh, potoval bo v severno eh, Evropo ali naj v Madridu eh, zaprosi za to prošnjo oziroma eh, če bo nekaj mesecev preživel v Nemčiji, verjetno bolje, da Nemčija odloča o tem vizumu, eh, ne pa zgolj tista vstopna točka. To podobno kot Dublin. Vsi sedaj govorijo o tem, tukaj pa govorimo sedaj o nekakšnem individualnem Dublinu. mislim, da pogoji iz Dublina niso ravno idealni pogoji in eh, to moramo upoštevati. Na to bilateralni sporazumi. Gospod Ortefo je o tem govoril. Če vzpostavimo nek splošen sistem in če damo na voljo dovolj časa državam članicam, da eh, ohranijo dobre odnose z državami, članicami oziroma z državami, tretjimi državami, s katerimi imajo trenutno bilateralne sporozume, mislim, da bi lahko uspešno rešili to vprašanje. Toliko, eh, gospa predsedujoča, eh, z moje strani o popotniškem vizumu. Če dovolite, bom eh, na hitro prebral še moje komentarje v zvezi z vizumskim zakonikom tako da se bom oglasil malce pozneje. Hvala, sedaj pa gospod Valero. Well, eh, me... Prosim, da si nadenete slušalke, ker bom spregovorila v švečini. Rada bi povedala, da se pridružujem pomislekom glede smeri, v katero gre ta dosje menila sem, da je bil predlog komisije dober. Temeljil je na prednostih enostavnejšega sistema za tiste osebe, ki pogosto prečkajo meje in ki obiščajo več držav v Evropi. V predlogu je šlo torej za poenostavitev. Zdi pa se mi, da se poročevalca sedaj osredotočita bolj na pomankljivosti kot na prednosti. Tako da zelo težko podprem predlog poročevalca. Treba bo podati več predlogov sprememb. To bo težavno, ampak se bomo trudili, da bi našli kompromise. Ampak trenutno res ne vidim ničesar, kar bi lahko podprla v poročilu poročevalca. Najlepša hvala, sedaj pa gospod euh, Vrža. Najprej bi se vam rada opravičila, da sem eh, malce zamudila na to razpravo. Mikrofon, prosim. Nažalost nisem imela časa, da bi natačno prebrala poročilo gospoda Ortofeja, ki smo ga dobili zelo pozno. Podprla bom eh, komentarje gospoda Gilarja. Mislim, da gre predvsem za poenostavitev, poenostavitev za naše eh, zunanje službe, poenostavitev za upravičence gospod ORTF pa predlaga stvari, ki grejo popolnoma v drugo smer. No, morda upravičenci niso popolnoma dobro identificirani, definirani, o tem se lahko pogovarjamo, ampak meni se zdi, da obstaja za tem določena logika. Gre za to, če podpiramo prosto gibanje znotraj šengenskega območja ali ne. Bo, gre za to, če zaupamo v šengensko območje ali ne. Mislim, da vem, kakšno je mnenje gospoda ORTF-ja v svezi s tem. po mojem mnenju ni težav, eh, kar se tiče bilateralnih sporazumov in eh, takšnega vizumskega režima na evropski ravni. Vse to eh, temelji na določeni logiki. Bodi si se strinjamo s to logiko, bodi si smo proti. Gospod Deprej je govoril pred mano, govoril je o Dublinu naprimer in mislim, da v Dublinu pa ravno to ne deluje, to, da se osroča, osredotočamo predvsem na tisto državo, v katero nek posameznik vstopi. In to nima evropske logike. Potrebujemo več solidarnosti, več sodelovanja v šengenskem območju in mislim, da je to glavna težava. In uh, mislim, da bi lahko s to vrstnimi določbami šli v pravo smer. Omejitve vizumov so v nasprotju stališči različnih institucij, eh, tako parlamenta, komisije in nekaterih vlad nekaterih držav članic, ki so eh, dejali, da želijo privabiti določene osebe, naprimer diplomirane osebe in tako naprej. Če tem ljudem ne bomo omogočili dostopa v Evropo, potem bomo ustvarili napačno ozračje. Ko si pogledamo statistiko, ko si pogledamo naprimer število mladih, ki eh, poskušajo najti eh, možnost za izobraževanje, za eh, delo, se obračajo stran od Evropske unije in eh, sistem modrega, modre karte je velik neuspeh. Če ne bomo poskrbeli za dobre instrumente, potem bomo prišli ravno do napačnih rezultatov, do obratnih rezultatov, kot si jih želimo. Thank you. And uh, Mrs. Stevens. Hvala. Sedaj pa gospa Stevens, prosim. Okay, thank you, Mrs. President. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi, glede vprašanja humanitarnega vizuma, naj vas spomnim tudi na to, kar smo slišali pri prejšnji točki. Spregovorila bi torej o obeh točkah skupaj. Vesela sem, da se poročevači strinjajo, da vizumski kodeks ne more predstavljati edinega odziva, edine rešitve za trenutni izziv, torej za begunce, ki iščejo mednarodno zaščito. Varn dostop do ozemlja Evropske unije za osebe, ki prosijo za zaščito, so nujno potrebni in poročevalnic meni, da je izdaja šengenskega vizuma eden izmed načinov za doseganje letega. Sama pa to nisem popolnoma prepričana. Pravzaprav se sprašujem, kako bo najkoli res možno pregledati vse te begunce. Govora je o tisočih in tisočih ljudi. In vse to bi moralo potekati zelo hitro in zelo urejeno. Tako bomo še bolj zapletli zadeve in se ne bomo odzvali na dejanske težave. Če sklenem. Če menimo, da bi morali humanitarni vizum ločiti in ga obravnavati kot ločen instrument. In poleg tega, šengenski vizum ni dolgoročen odziv na humanitarno krizo povezano z begunci. Samo to sem želela še dodati. Hvala. Uh, Hvala. Gospa Lundberg. Najlepša hvala za besedo. Se opravičujem, da sem nekoliko pozna. Švedska ministrica je bila danes na obisku in uh, sem eh, prisostvovala sestanku. Se opravičujem, da sem nekoliko pozna in se bojim, da bom morala nekatere točke, ki sem jih želela izpostaviti prej, omeniti sedaj pri 18. točki na dnevnem redu. Uh, ko se ukvarjamo s trenutno migransko krizo, ko ugotavljamo, da se ne moremo več spopadati s to vrstnimi ogromnimi številkami beguncev, ne moremo pač uvajati še več sistemov, ki jih ne moremo nadzorovati. Ne smemo pozabiti, da je brezposobnost med mladimi v naši državi, pa tudi v Španiji, naprimer, zelo visoka. Absolutno sem proti temu, da bi sprejemali v naše države nove ljudi, glede na to, da naši nimajo zaposlitve. Prav tako se je treba ozavestiti, da je nadzor nad mejami trenutno dokaj šibak. Tako da se je treba vprašati, kaj je treba storiti, ko k nam pridejo tujci. Nekaj mesecev jim dovoljujemo bivanje, na to pa morajo oditi. Zanima me, ali smo zato vzpostavili ustrezen nadzor. Nisem prepričana, da je tako. Zade razmere na trgu dela bodo tako še slabše. Tu je treba pomisliti na porast dela na črno. Tako da so to dokaj slabi predlogi. Sedaj pa Luksemburško predsedstvo, prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, gospe in gospodje, popotniški vizum bo prav tako predmet razprave na eh, zasedanju oktobra, na katerem eh, bomo poskušali pospešiti naše delo. Hvala. Hvala, sedaj pa komisija, prosim. Najlepša hvala, predsedujoča, hvala tudi poročevalcu in um, naj se strani komisije opredelim glede predloga potniškega vizuma. Pozdravljamo poročilo pričevalca in Evropska unija mora res najti odgovor na izzive, ko gre za dodoločene potnike, ki imajo težave z dostopom do šengenskega vizuma. Komisija se je na to odzvala, želela je zapolniti to vrzel, tako da je predlagala mm, novo ureditev in navajamo tudi nekaj številko naši oceni učinka, ki spremlja naš predlog. Mislim, da gre tu za razumne ukrepe. Popotniški vizum se nanaša na osebe, ki bi dejansko ostale v Evropski uniji vsaj 91 dni. Zaradi tega lahko pa predvidevamo, da bi lahko ostale še dlje, ker imajo daljši čas nastanitve ali pa se morajo prilagajati. Tako da menimo, da so naše številke tu razumne. Prav tako pa naš predlog eh, predvideva še stroge kriterije, ki jih je treba izpolniti, ko gre za dokazila o dovoljšnih eh, sredstvih za preživljanje, zato da zmanjšamo tveganje za Evropsko unijo. Prav tako varnostni pregledi, ki veljajo za šengenski vizum, veljajo tudi za popotniški vizum. Enako je z vstopnimi pogoji tako, da smo upoštevali vse pomisleke glede zakonitih migracij. Glede področja uporabe tega predloga, ker ste omenili ta vidik, naj povem, da komisija meni, da je predlog um, glede področja uporabe strani poročevalca preveč omejen. To ste povezali z zelo strogimi pogoji, ki bi jih bilo v nekaterih primerjih zelo težko, če ne celo nemogoče izpolniti. Naprimer, ko gre za športnike ali pa za umetnike. Predlagani predlogi sprememb izpuščajo tudi druge kategorije potnikov, ki bi lahko imeli legitimne interese, da v šengenskem območju ostanejo dlje kot 91 eh, dni naprimer tu gre za posamezne popotnike, za turiste, za upokojence, te ste naprimer omenjali. Tu gre za nekatere kategorije, ki niso predmet vizumske obveznosti. Tu gre za skupino oseb, ki bi v skladu s poročilom predstavljali mm, majhno tveganje. Potem v navezavi na bilateralne sporazume kot je omenil poročevalec, je komisija ugotovila, da so včasih v neskladju z zahtevami iz pogodb glede skupne vizumske politike. Tu prihaja do pra pravne nejasnosti, pa tudi do praktičnih težav za potnike, kot tudi eh, za uradnike na menjih prehodih. Včasih določbe niso jasne. Naj pa pojasnim, da komisija ne predvideva razvedljavljenja bilateralnih sporazumov. Ti bodo veljali še naprej, ker rešujejo nekatere druge težave. Bo, jih bomo pa uskladili z šengansko zakonodajo, ko gre za dovoljeno obdobje bivanja v šenganskem območju. To ob, obdobje stra znaša 90 dni v 180-dnevnem obdobju. Tako da bomo imeli enotne sporazume za vse državljane iz tretjih držav. Imeli bomo enotni pristop, tako da ne bo nikakršnih težav. In to bo pravni, pravi pravni instrument, s katerim bomo razrešili težave, ki so se pojavili v praksi. Glede podpornih dokumentov, čisto na kratko, komisija je predlagala, da bi vlagatelj prošnje predložil podporne dokumente, naprimer glede sredstev za preživljanje. Za celotno obdobje nameravanega bivanja morajo dokazati, da imajo na voljo dovoljšna sredstva. Poleg tega so navedeni tudi nadaljni podporni dokumenti, ki jih preverjamo. Glede posedovanja z državami članicami, glede pomislekov pri tem podedlogu, ne povem, da se mi zdi ta predlog zanimiv. Načeloma komisija nasprotuje to vrstnim posvetovanjem. Ta bi morala potekati v razumnem časovnem obdobju in 30 dni se res morda zdi predolgo. Obveznosti predhodnega posvetovanja pa bodo še naprej veljale imamo tudi nov predlog za opredelitev organizatorja. To pa ne bi zaobjelo nekatere kategorije vlagateljev oziroma prosilcev. To ne bi zaobjelo individualnih eh, potnikov, kot je predlagala komisija. Enako velja glede predlogov sprememb, mm, glede pristojne države članice. Mislim, da je to pomembno vprašanje, ki so ga izpostavili tudi drugi poslanci. Komisija je pripravljena preučiti to vprašanje in morali bi najti konsens glede pristojne države članice, ko gre za obravnavo prošen. Tudi glede podaljšanja gre tu za vprašanje, ki bi ga lahko ustrezno razrešili. In ne nazadnje, še glede določbe, ki jo je predlagal poročevalec, torej, da popotniškega vizuma ne bi smeli kombinirati z drugimi oblikami vizuma ali pa dovoljenja za bivanje. Ta postopek se mi zdi razumen, bi pa morali razjasniti same upravne vidike, ker se tu pojavljajo nekatere težave. Tako da to so odzivi na današnjo razpravo in hvala poročevalci za upravljeno delo pri tem doseju. Eh, Najlepša hvala. Sedaj pa dajem eh, besedo gospodu poročevalcu, gospodu Otafroju, za to, da bo povzel razpravo. Oui, merci, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Zahvaljujem se vsem za komentarje, prispevke in tudi vprašanja, ki so del te razprave o popotniških vizumih. Sveda ne morem natančno odgovoriti na vsa vprašanja, ki sem jih slišal. Brez dvoma pa bomo s to razpravo nadaljevali v drugih okvirih. Med drugim imamo sestanke s poročevalci v senci. Dotaknil pa bi se nekaj eh, širših tem, ki ste jih izpostavili. Gospod Lopez Aguilar je izpostavil naprimer vprašanje turistov. Odločili smo se, da te kategorije ne ohranimo v področju uporabe. Države članice so iz dneva v dan izpostavljale eh, možnost zlorabe, če bi vključili to kategorijo, možnost goljufij, možnost nevarnosti, možnost eh, nezakonitih migracij. Mislim, da bi bilo izjemno težko pripraviti seznam eh, dokumentov, ki bi jih lahko eh, turisti predložili eh, in ki bi lahko služili kot jamstvo za izdajanje takšnega vizuma tem se strinjam jaz, s tem se strinjajo države članice. Zato smo ohranili zgolj tiste kategorije, ki jih lahko jasno definiramo in uh, jasno identificiramo, tako kot je dejal gospod Depre. Bomo tako ali tako pripravili oceno, revizijo, čez dve leti se lahko na to odločimo, če uh, bi razširili področje uporabe ali ne. Izpostavili ste tudi vprašanje raziskovalcev in študentov. Osnovno vprašanje je seveda, kaj želimo narediti s tem instrumentom. Kakšna je naša motivacija? Ali želimo vizum, ki bo konkuriral drugim vizumom in ki bo ustvarjal zmedo? Oziroma, ali želimo vzpostaviti vizum, ki bo olajšal uh, gibanje točno določenim kategorijam oseb? po mojem mnenju, je bolje, da se osredotočamo na tiste zelo jasne kategorije, ki jim bomo na ta način pomagali. Gerard de Prey je govoril o nekaterih drugih elementih, govoril je o študentih, o uh, trajanju takšnega vizuma, govoril je o državi, ki je odgovorna za obravnavo prošnje in veseli me, da se strinja z mojim stališčem. Glede bilateralnih sporazumov bi se morala eh, Evropska komisija pogovoriti z državami članicami v nekem drugem okviru, ne v tem, o katerem se razpravljamo sedaj. Kot je dejal tudi Žerar Depre, eh, ne vemo, kakšni sporozumi obstajajo, ne vemo, s kom so sklenjeni, ne vemo, kakšna je njihova vsebina in ne vemo, kakšna bi bila posledica takšnega enostranskega uh, režima, enostranske odločitve. In o tem sem govoril že v svojih uvodnih besedah. Gospa Tomašič je izpostavila varnostna vprašanja in eh, sam se popolnoma strinjam z, njo, eh, z njeno analizo. Smo v neki eh, drugi situaciji in eh, mislim, da je to edina logična utemeljitev, ki jo lahko dosežemo. Toliko torej eh, o različnih komentarjih, ki smo jih slišali. Se pa seveda lahko z drugimi kolegi in kolegicami poglobljeno eh, pogovorimo o njihovih eh, prispevkih, če to želijo. Najlepša hvala. Rada bi vas spomnila na to, da je rok za vložitev predlogov sprememb 25. september opoldan. Rok je torej enak kot za predloge sprememb eh, vizumskemu zakoniku. Nekoliko zgodni smo, ampak mislim, da lahko začnemo z naslednjo točko gre za predstavitev direktorja EULIZE, to je gospod Krum Garkov. Vabim ga, da se nam pridruži tu na predsedniškem odru in poda predstavitev. Okay. Okay then your colleagues. Dragi kolegi, kot veste, je bilo začasno odloženo delo na svežnju za pametne meje. Odločili smo se, oziroma odločeno je bilo, da bo pripravljena tehnična študija. O tem smo v okviru odbora že razpravljali. Praktični vidik testiranja torej pa bo izvedla EULIZA. Ti testi že potekajo in naši poročevalci so imeli priložnost prisostovati tovrstnim preskusom na Finskem. Julija smo prejeli umestno poročilo o teh preskusih. In gospod Garkov, direktor agencije EULISA, bo predstavil to poročilo. Najprej bom dala besedo gospodu Garkovu, na to pa bom dala besedo poročevalcem in drugim članom odbora. Gospod Garkov, izvolite. Uh, Najlepša hvala, predsedujoča, in uh, lep pozdrav, gospe in gospodje. Veliko veselje me je, da sem spet med vami v zboru Libe in da vam lahko povem, kako napreduje tako pomembna pobuda, kot je pilotni projekt o pametnih mejah. Nekaj prosojnic imamo, Ja, prihajajo, super, odlično. Nekaj potrpljenja pa bo. Hvala. Preden vam povem, kaj je novega pri pilotnem projektu, bi na kratko povzel eh, celoten kontekst o pametnih meja, mejah in pa o, pam, o tem pilotnem projektu. Prosim za naslednjo prosojnico. In še naslednjo. To je pogled na zunanje meje Evropske unije. Imamo več kot 7000 km kopenskih meja, več kot 42 tisoč morskih meja in na teh mejah imamo približno 1800 menjih prehodov. Vsako leto oziroma leto 2011 je bilo število prehodov meja približno 700 milijonov na leto. In od tega je ena tretjina predstavljala, so eno tretjino predstavljali državljani tretjih držav. Številka se bo v prihodnih nekaj letih podvojila. In zato moramo najti bolj pameten način, se pravi izkoristiti moderno, moderne tehnologije, da se prehod meje eh, izvede na bolj preprost način. Pametne meje bodo imele učinek za tri področja. Najprej za dejanskega popotnika, se pravi za izkušnjo. Naslednjo prosojnico, prosim. torej, kot rečeno, tri področja. Boljša izkušnja potnikov, ki bodo potovali eh, čez zunanjo mejo Evropske unije, potem boljša učinkovitost pri nadzoru meje in pa pozitiven učinek na notranjo varnost Evropske unije. Na kratko, to je povzetek um, vseh namenov, zaradi katerih smo se odločili za pilotni projekt o pametnih mejah. Tako zdaj pa gremo še k pilotnemu projektu. Pilotni projekt je v bistvu precej obsežna pobuda, čeprav se komu zdimo na obratno zaradi kratkega časa. Um, ampak gre za pobudo, ki zajema 11 držav članic, pa še 17 različnih mejnih prehodov, ki so upleteni v pilotni projekt. V pilotnem projektu skušamo preučiti različne scenarije, različne možnosti in pa različne mejne prehode na kopenskih, eh, zračnih in pa morskih mejah. S tem želimo pripraviti obsežna, celovita priporočila o tem, kako kako na boljši način uporabljati tehnologijo za doseganje cilja, se pravi pametnih meja. Časovnica. Priprave na pilotni projekt so se začele septembra 2014 in do februarja 2015 so bile zaključene. Dejansko izvajanje pilotnega projekta se je začelo marca. Zdaj se, že, zdaj se pa bližamo počasi koncu te faze. Oktobra in novembra bo agencija pripravila končno poročilo in ga poslala komisiji. To bomo storili na, podlagu, na podlagi eh, sporazuma o delegiranju dela, ki ga upravljamo za komisijo. No, pilotni projekt zajema 13 velikih kompleksnih testnih primerov, ki se povezujejo z več kot 100 posameznimi vprašanji. To izhaja iz študije, ki je komisija upravila lani. No, poleg tega imamo pa še 10 študij, s katerimi želimo eh, analizirati vprašanja, ki so povezana s pametnimi mejami, jih pa ne bomo sami preučevali. Naprimer, kaj eh, bi lahko storili pripadniki mejne policije in pa potniki, če projekt mejnih oziroma pametnih meja ne bo izvajan v obliki, kot smo si zamislili. Vse možnosti trenutno preučujemo. Rezultati teh študij pa bodo vključeni tudi v končno poročilo. Poleg tehničnih vidikov projekta pa se EU-LISA ukvarja tudi z agencijo za temeljne pravice, kajti želimo zagotoviti, da se bodo vse temeljne pravice tudi upoštevale pri projektu pametnih meja. In ta vprašanja bomo obravnavali v kratkem. Tako, zdaj pa najverjetneje najbolj zanimiv te predstavitve. Izvajanje pilotnega projekta. No, kot sem dejal, smo trenutno ob koncu izvajanja izvršilne faze pilotnega projekta. E, ta naj bi se končala nekje konec tega meseca. Delo na pilotnem projektu poteka skladno z zamišljeno časovnico. Seveda obstajajo težave, tehnične težave, druge težave, s katerimi se soočamo, ampak agencija in pa države članice sodelujejo na zelo dober način in izvršilno fazo projekta um, izvajajo pravočasno, tako da bo projekt in pa tudi poročilo končano takrat, kot smo si zamislili. No, objavili smo tudi umestno poročilo, v katerem lahko že najdemo nekaj zanimivih izsledkov o uporabi sodobnih tehnologij. Več o tem pa seveda v končnem projektu. Pričakujemo, da bo delo končano v skladu s pričakovanji, kot rečeno. Zdaj pa si pogledamo status oziroma napredek po posameznih lokacijah. Kot sem dejal, gre tukaj za 11 držav članic in pa 17 različnih mejnih prehodov. Kot vidite na tej prosojnici oziroma tem zemljevidu, lahko vidite, da je večina dela na mejnih prehodih na letališčih, torej zračnih mejah, že zaključenih. Nekaj dela še moramo praviti v Frankfurtu in pa na tliču Charles de Gaulle v Parizu. To se bo zgodilo še v tem mesecu. V zvezi z kopenskimi mejami na nekaterih mejnih prehodih še izvajamo delo. Gre pa zelo kompleksno delo, ki bo eh, obrodilo zelo zanimive rezultate. In tudi tu mislim, da bomo lahko stvari izvedli v zadanjem času. Tudi pri nadzoru mejnih oziroma morskih meja skušamo ugotoviti, kako bi tehnologije pomagale pri nadzoru, pri upravljanju meja. In če lahko poznamem, stvari potekajo po načrtu. Kot rečeno, imamo trenutno 13 testnih primerov, kjer analiziramo vsebino. In v tem trenutku smo dosegli zelo visoko raven, um, oziroma zelo veliko dela smo pravili pri posameznih testih. Več kot 80 odstotkov je ta stopna uspešnosti, kar je zelo visoko. V vseh začasnih poročilih smo opazili zelo dobre rezultate, kar nakazuje, da bo tudi končno poročilo eh, zelo kakovostno. Omenil sem že um, začasno zelo umestno poročilo in tudi v tem imamo kar nekaj pozitivnih rezultatov glede učinkovitosti izkušnje na posameznih mejnih prehodih. nove tehnologije se, vže, se že uporabljajo v kar precejšnji meri, tako strani potnikov, kot tudi menjih policistov. Glede na podatke, ki smo izbrali za umestno poročilo, lahko rečemo, da se. da se velik odstotek mislim, da več kot 90 odstotkov ljudi, ki so v tem času prečkali mejo na enem od teh mejnih prehodov, eh, strinja z uporabo novih modernih tehnologij. Enako velja tudi za mene policiste. Opazili smo tudi, da je treba izboljšati zanesljivost in pa učinkovitost celotnega eh, postopka prehoda meje z uporabo sodobnih tehnologij. Opazili smo tudi, da bo treba uporabiti mm, več mm, meril za izkazovanje um, identitete posameznega potnika, naprimer štiri prstne otise, potem preverjanje uh, obraznih potez um, in pa tudi kombinacije obojega. To so možnosti, kako bi lahko zbrali vsezne biometrične podatke in izboljšali ter pohitrili uh, postopek prehoda meje. Ampak, kot rečeno, o tem nekaj več v končnem poročilu. Namen pilotnega projekta ni samo, da najdemo najboljše možne odgovore, ampak da tudi odkrijemo tista področja, kjer je treba opraviti še nekaj dela, če želimo doseči namen um, celotnega projekta. Na tej prosovnici lahko vidite, kaj smo se zaenkrat naučili iz našega pilotnega projekta. Opazili smo, da, ima, da nekatere specifike, naprimer jemanje osmih ali večjih prstnih otisov ali pa preverjanje šarenice um, potnika na vlakih, zaenkrat ni možno z trenutno dostopnimi tehnologijami. Naprimer z mobilnimi napravami. To pomeni, da moramo prilagoditi način preverjanja identitete potnika trenutnim tehnologijam. Ne želim se spuščati v tehnične podrobnosti, kajti v umestnem poročilu imamo precej kompleksno besedilo, tako da bi zgolj povedal, kaj nas čaka v bližnji prihodnosti. Kot rečeno, do 30. 30. septembra bomo zaključili z izvedbeno fazo uh, pilotnega projekta. Pozneje, nekje do srede oktobra, bomo skušali dokončati delo na študijah, ki sem jih omenil kot rečeno, so te študije že skoraj da pripravljene, ampak do srede oktobra bodo vse stotstotno dokončane. No, usporedno s tem pa v agenciji delamo tudi na pripravi končnega poročila. To se bo zgodilo do konca novembra, kot načrtovano. Mislim, da boste v poročilu lahko prebrali veliko kakovostnih podatkov, veliko izsledkov o tem, kako lahko z danes dostopno tehnologijo uspešno upravljamo nadzor meja in nekako začnemo s projektom pametne meje. Tako, tu se bom ustavil. Najlepša hvala za pozornost. Če imate kakšno vprašanje, sem seveda na voljo za odgovore. Hvala. Najlepša hvala za to predstavitev. Pri tem vprašanju imamo dva poročevalca, gospod Fajon in pa gospoda Diaza de Mero. Gospe Fajon danes žal ni z nami, zato bo njeno delo prevzela gospa Zipel. Ampak ne prevendala besedo gospodu Diazu de Meri. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. preden začnem um, z našim pogledom na umestno poročilo, bi dejal, da sem zelo nezadovoljen z ravnanjem Evropske komisije, ker komisija neko ruši medinstitucionalno ravnovesje. Uh, To se je zgodilo že večkrat. Prevečkrat. S tem se nekako spodkopava osnovna uloga Evropskega parlamenta kot so zakonodajalca. Naj pojasnim, kaj želim povedati. 26. junija. To so sicer neuradni, ampak pravilni podatki. 26. junija Na sestanku delne skupine za meje na svetu je komisija predstavila neuradni dokument. Nek neuradni dokument. In v tem dokumentu je komisija govorila o razvoju tako ranega fast track sistema, hitrega sistema, sistem hitre steze, če hočete. In to je sistem, s katerim naj bi nadomestili sistem um, RTPS. Mimo grede, pri tem sistemu je poročala gospa Fajon in je zelo eh, entuzijastična. Mi tega nevradnega dokumenta v parlamentu nismo prejeli, ampak prepričan sem, da ima velik vpliv na svežen, o katerem govorimo. In kot poročevalec zahtevam, oziroma oba soporočevalca so zahtevama, da se parlament obravnava kot so zakonodajalca, kar pomeni, da si želimo tudi mi videti ta nevladni dokument. Kaj samo tako lahko ustrezno opravimo delo pri vprašanju pametnih meja. To je svežen, ki je izjemno kompleksen. Tako, zdaj pa bi se navezal na predstavitev. Gospod Garkov, najlepša hvala zato da ste prišli k nam in predstavili pilotni projekt. Delo, ki ga počnete, izvajate na področju um, pametnih meja, torej ta pilotni projekt je zelo pomembno. V prihodnih oziroma na prihodnih sestankih odbora Libe bom govoril o uh, obisku Finske junija Tam smo si ogledali pilotni projekt oziroma izvajanje pilotnega projekta in to je bilo izjemno dobrodošlo. Zahvalil bi se vsem, ki v okviru agencije delujejo eh, oziroma upravljajo delo na tem projektu. Bi pa bil raje nekoliko previden, kar zadeva same izsledke. Raje bi počakal na dokončne rezultate, na končno poročilo. Mislim pa, da smo že na pravi poti. In nedvomno lahko lahko rečem, da je sistem pametnih meja tehnično že izvedljiv. Kot rečeno, poročilo je izjemno dolgo, 180 strani je tam in v njem govorite o jemanju prstnih otisov, 8 ali 10 prstnih otisov, pa potem prepoznavanje obraznih eh, značilnosti in tako naprej. Vse to bi se lahko izvajalo na, na tako na njih kioskih, točkah na letališčih in pa to morda celo povedali sistemom VAS. Kakorkoli, mislim, da bi bilo dobro, če bi počakali na dokončno, zelo končno poročilo Iz umestnega poročila pa že lahko razberemo, da so uporabniki, eh, da so potniki izjemno zadovoljni s temi novimi sistemi. Temu sem bil priča na letališču v Helsinkih. Tudi mejni policisti imajo zdaj možnost uporabljati različne tehnike, s katerimi lahko pospešijo celoten postopek prestopa meje. Prav tako je ta postopek potem veliko bolj preprost za potnike. In mislim, da je ravno to glavni cilj celotnega projekta pametnih meja. V študiji bi morali zato najti najboljšo možno rešitev za to. Hkrati pa bi bilo dobro, če bi analizirali, kako se lahko ta cilj primerja z sekundarnimi cilji, naprimer cilji eh, o dostopu do podatkov strani menjih policistov, pa potem naprimer hitrost zbiranja podatkov in tako naprej. Pa seveda interoperabilnost je še tu, interoperabilnost s trenutno uporabljen, uporabljenimi sistemi. Tako, gospod Garko, nekaj vprašanj imam za vas. Štiri. Sicer so kratka, ampak vseeno bi bilo dobro, če bi lahko na nje odgovorili. Prvič. Kaj so glavni razlogi za nekatere napake, do katerih je prišlo pri testih. Prosim, da to pojasnite, tako da bodo lahko vsi člani tega odbora vedeli, zakaj gre. Zakaj je prišlo do težav oziroma napak pri, pasivni, eh, pri pasivnem eh, obitavljanju identitete? Potem biometrični elementi ali menite, da je bolje, če bi imeli kombinirano uporabo prstnih otisov, prepoznanje obraznih značilnosti in pa šarenice? Zanima me, kaj je po vašem mnenju najboljša možnost. No, potem dokončna različica poročila o pilotnem projektu. Ali boste, ali boste to poročilo res pripravili do konca novembra oziroma ga boste že poslali do takrat? to bo imelo posledice za morebitno zamudo pri zakonodajnem predlogu. Zato me to zanima. Hvala. Hvala. Zdaj pa je na vrsti gospa Zipel, ki nadomešča gospod Fajon. Najlepša hvala. Žal naše poročevalke danes ni z nami, zato se bom omejila na nekaj točk, ki bi jih rada omenila. Poročilo je zaenkrat res zgolj začasno in ne govori o kakšnih potencialnih zaključkih. Rezultati, ki ste jih omenili, pa so samo delček vseh obljubljenih rezultatov. V poročilu ni vseh možnosti, prav tako ni omenjenih vseh različnih eh, sistemov, ki bi se lahko eh, uporabljali. Gospod Fajon še posebej zanima, kakšne so bile konkretne izkušnje potnikov, ki so sodelovali pri teh testih. Prav tako so bili začasti rezultati različni zaradi uporabe eh, na različnih menjih prehodih. Naprimer v Lizboni, na morskem menjem prehodu, eh, je tehnologija bila uporabljena na drugačen način kot druge. In zanima me, kakšne bi lahko bile posledice zaradi tega. Komisija bi najraje uporabila možnost kiosk. Ampak zanima me, kako je z tem sistemom, kako, ali je ta prijazen do uporabnikov, ali je učinkovit in kako bo s tem v končnem poročilu. Gospod Fajon, zanima še naslednje. Pilotni projekt je že skoraj končan. In zato me zanima, zakaj že danes nimate konkretnih priporočil. Prosim pa vas, da tudi poveste, koliko je stal ta celotni pilotni projekt. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Veržija, prosi za besedo. Pridnam besedo gospodu Garko. Izvolite. Oui, merci. Hvala za besedo. Najprej bi rada povedala, da se strinjam z gospodom Diazom de Mero, kar se tiče spoštovanja pristojnosti parlamenta. Mislim, da smo že marsikaj pretrpeli pri tem besedilu, naprimer v zvezi s pilotnim projektom. V tem primeru pa smo malce presenečeni glede na to, da obstajajo drugi projekti, ki krožijo naokoli in očitno je Evropski parlament edini akter, ki se tega ne zaveda, ki tega ne pozna. Potrebujemo eh, neposredne informacije, ne pa, da se moramo zanašati na posredne informacije in mislim, da mora komisija nekaj narediti eh, v zvezi s tem. Komisija mora iz, eh, izvajati in spoštovati pristojnosti eh, in pravice parlamenta, ki izhajajo iz Lizbonske pogodbe. Razen tega pa bi rada povedala naslednje. Nočem eh, posegati v delo, ki ga upravlja EU eh, Lisa. Še vedno ostajam skeptična, kar se tiče eh, posledic tega poročila o pilotnem projektu. Imamo izkušnje iz 18 držav članic, iz 17 krajev, ampak po mojem mnenju to ni dovolj. mislim, da bi lahko z tega vidika eh, obravnavali zgolj tehnično vprašanje. To pa ni tehničen problem, to ni tehnična problematika. In eh, veseli me, da, vsaj če sem prav razumela, želite eh, pustiti primeru sistemi delegacije šarenice. To se mi zdi Eh, dobra ideja. Po mojem mnenju takšen sistem eh, ni učinkovit in ne bi bil učinkovit. Strinjam se eh, z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki meni, da je to drag projekt, neučinkovit projekt in drag za državljane in državljanke, tako da eh, nima smisla, da ga izvajamo. Smo in živimo v času, ko nenehno govorimo o eh, proračunskih omejitvah, o vrčevanju. Ampak naenkrat v tem primeru ni več proračunskih omejitev, kljub temu, da imamo neočinkovit projekt. ki eh, bo zahteval kakšno milijardo evrov, kar želimo izvajati. Mislim, da bi bilo dobro, da milijardo evrov namenimo reševanju na uh, morju, naprimer. Zanima me, kakšen bo učinek novega projekta v primerjavi s pilotnim projektom. Spremenili so se cilji, kakšni bodo rezultati. Zanima me, če je bil ta pristop vključen v eh, sistem nadzora oziroma v preizkuse, ki jih izvajate. And, uh... Tako. Gospa Vikstrom, izvolite. Najlepša hvala in hvala tudi za presledek. To je vprašanje, s katerim se ukvarjamo že kar nekaj časa. Jaz ne postavljam pod vprašanje dobrih namenov za tem projektom, ampak vse eno nas skrbijo izjemno visoki stroški. Sprašujemo se, ali se ta denar res dobro in ustrezno porablja. Gospod Diaz de Mer, naš, naš poročevalec in pa tudi Tanja Fajon posredno sta povedala točno to, kar bi dejala tudi jaz. To ni dobro za soporočevalce. Hvala Bogu, da jih imamo v tem parlamentu. Gospod Dias in gospod Fajon eh, tvorita zelo homogeno ekipo katero zastopata naše interese pri tem vprašanju. Ampak tudi jaz bi to postopanje izpostavila kot slabo sodelovanje med institucijami. Nismo dobili vseh informacij, nekaj jih je celo prišlo v javnost in tem se v bistvu kar krepi nezaupanje med institucijami. Iz tega se moramo nekaj naučiti. Še enkrat bi ponovila, da verjetno nihče v tej dvorani ne zanika dobrih namenov, ampak vi in pa komisija se morate iz tega naučiti naslednji mi tega ne bomo več prenašali. Parlament želi dobiti informacije, še posebej poročevalci si jih želijo. In želijo si jih na transparenten in odprt način. Ne moremo se zanašati na informacije, ki smo jih prejeli skozi stranska vrata, informacije, ki so odtekle od nekam oziroma od nekod do nas to ni zanesljivo. Kot rečeno, verjamem v vaše dobre namene in vesela sem, da ste tu z nami, ampak prosim, da uh, si zapomnite, kaj smo povedali v tem odboru. Hvala. Tako, zdaj pa odgovori. Gospod Garko. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Vem, da, ste, da se zanimate za delo Eulise. Poskusal bom odgovoriti na vaše vprašanja po vrstnem redu, kakor so bila postavljena. Najprej gospod Diaz Zemera, hvala za zahvale eh, agenciji. Vam in gospod Fajon lahko zagotovim, da poskušamo narediti vse za to, da bi čim prej ponudili ustrezne in celovite eh, odgovore. Zakaj nekateri preizkusi niso bili uspešni. Sam ne bi rekel, da uh, smo dosegli neuspehe pri nekaterih preizkusih, ampak realno gledano so bili nekateri testi, nekateri preizkusi zelo specifični. Uporabiti smo morali tehnologijo za namene, ki niso vedno us, uh, eh, ustrezali namenom, osnovnim namenom te tehnologije. Obenem je treba upoštevati še dejstvo, da smo lahko tudi s pomočjo tehnologije eh, zbrali veliko in eh, veliko potrebnih eh, informacij. To je umestno poročilo, morda se bo zdelo, da nekateri preizkusi niso bili uspešni, da smo dosegli neuspehe, ampak to ni res. Sam bom do takšnih eh, sklepov prišel zgolj, ko bomo imeli končno poročilo, ko bomo zbrali vse dokaze in ko bomo analizirali vse zbrane podatke. Takrat bomo lahko iz tega potegnili končne eh, sklepe glede uspehov oziroma neuspehov. Še nekaj bi rad omenil. V številnih primerjih agencija tesno sodeluje s predstavniki industrije, ki uh, proizvaja biometrične uh, naprave. Kot sem že omenil tekom svoje predstavitve, tehnologija, ki je bila na voljo, ni vedno najbolje ustrezala našim ciljem. Tako, da tudi zaradi tega nekateri rezultati niso najbolj ustrezni. Ampak imamo eh, najboljše možne rezultate na osnovi vzorca končnega eh, obsega podatkov. To je umestno poročilo. Ko bomo pripravili končno sporočilo, oziroma poročilo, se upravičujem, pa bomo lahko pripravili tudi končne sklepe glede uporabe posameznih eh, kategorij tehnologije. Če nekateri preizkusi takrat eh, ne bodo uspešni, potem bomo to tudi jasno izpostavili. Na to eh, ustrezna kombinacija biometričnih identifikatorjev. Kot sem dejal, so nekateri preizkusi že pokazali, da nekatere kombinacije delujejo hitreje, ne nujno bolje kot druge, ampak so hitrejše in lajšajo postopke. Na koncu, ko bomo imeli končno poročilo, bomo pripravili tudi priporočila o uh, rabi tehnologije, glede na uh, cilje pametnih meja in glede na uh, najboljše kombinacije posameznih orodij. Zaenkrat pa je še prezgodaj, da bi se odločili o tem, kateri kazalniki in katera orodja so najbolj ustrezna. Na koncu bi rad dejal, da agencija trdo dela za to, da bi poročilo pripravila znotraj časovnega roka. Mislim, da nam bo uspelo, poročilo bo na voljo do novembra. Seveda bomo še naprej uh, sodelovali z vami na področju pametnih meja. Imamo veliko izkušenj, ki smo izbrali tekom pilotnega projekta. Na nekaterih področjih so te izkušnje uh, popolni unikom. Še komentarje eh, strani gospe uh, Fajon razumem, da imate pomislike, eh, pomislike tudi eh, v zvezi z investicijami za pametne meje. Pripričan pa sem, da bo končno poročilo ponudilo ustrezne podatke o zmožnostih eh, tehnologije, ki jo preizkušamo, zato da bi zagotovili izvajanje pametnih meja. Pomembne so tako izkušnje potnikov, kot tudi učinkovitejši postopki na mejah. Glede proračuna takole končni proračun eh, je 3,5 eh, milijona evrov. To je dogovor med agencijo in komisijo. Nismo pa uporabili vseh sredstev, zato ker poskušamo agenciji optimizirati porabo teh sredstev. Ko smo začeli z razpravo eh, z Evropsko komisijo in državami članicami, se je že takrat jasno pokazalo, da se moramo osredotočiti na osnovne cilje pilotnega projekta, ampak ti cilji grejo onkraj tega, kar lahko naredimo s trenutnimi sredstvi. Trenutno smo uporabili približno, nimam natačnih podatkov, ampak tako iz glave, približno 2,3 milijona uh, evrov. To je tako uh, poraba agencije, kot tudi nepovratna sredstva za države članice. Seveda bomo lahko pozneje eh, podali tudi končne številke eh, o stroških eh, pilotnega projekta. Glede vprašanja v zvezi z novim predlogom komisije za uh, hitri postopek je odgovor ne. In to zaradi preprostega razloga ko smo se pogovarjali o obsegu tega pilotnega projekta, tisti predlog še ni bil uložen, tako da smo vključili vse, za kar smo menili, da je najpomembnejše takrat v razpravi s svetom in Evropskim parlamentom. Če se želite o drugih elementih ponovno pogovoriti, lahko to naredimo ločeno. Za enkrat pač ta element ni del področja uporabe samega pilota. In še vprašanje gospe Wikström še enkrat naj povem, da razumemo vaše eh, skrbi, prepričan pa sem, da bo končno poročilo ponudilo odgovore na eh, vaša vprašanja tudi v zvezi z učinkovito rabo sredstev, tudi glede investicij in tudi glede dodane vrednosti pametnih meja, ko bodo te izvajene. Hvala, pripravljam se odgovoriti na nadaljno vprašanje, seveda. Najlepša hvala. Verjetno bomo morali počakati na konec eh, novembra za končna pojasnila. Gospod Rosenberg, v imenu Evropske komisije, prosim vas za uh, zadnje podatke o novih zakonodajnih predlogih. Izvolite. Yes, Najlepša hvala, gospod predsedujoča, in uh, eh, lepo zdrav sem skupaj. V imenu služb Evropske komisije bi rad povedal, da smo izjemno zadovoljni z izvajanjem pilotnega projekta, eh, zadovoljni z delom EU Lise. Mislim, da agencija svoje delo opravlja profesionalno v skladu s časovnimi okviri, tako kot smo se dogovorili. Rezultate so eh, zagotovili o pravem času in ti rezultati so že uporabni. Nekateri sklepi, začasni, umestni sklepi, ki jih je omenil gospod Garkov, so nam že v veliko pomoč, tako da lahko spremljamo razprave tako znotraj komisije, kot tudi v tem zboru, pa tudi v okviru uh, sveta v pogovori z državami članicami. Prosili ste za zadnje podatke o tem procesu. Odkar smo se na zadnje pogovarjali o pametnih uh, mejah v parlamentu, uh, je minilo že kar nekaj časa. Takrat smo se namreč o tem pogovarjali 9. junija na parlamentarnem zasedanju v Strasburu, ko je o ciljih eh, revidirane, revidiranih predlogov govoril komisar Avramopoulos. Govoril je o tem, kaj pripravlja komisija. Eh, komisar je dejal, da bosta so zakonodajalca predloge dobila v začetku leta 2016 v tem trenutku, ko se pogovarjamo tukaj v dvorani, se naši notranji ministri pogovarjajo o odzivu na tako imenovano krizo beguncev, migransko krizo. Del tega odziva je tudi predlog o upravljanju zunanjih meja Evropske unije, ki bi ga naj predstavili do konca letošnjega leta, do konca leta 2015 pripravljamo osnutek eh, sklepov, ki bo verjetno postal končni osnutek eh, sklepov, ki bo komisijo pozval, da pripravi predlog eh, za zunanje upravljanje oziroma za upravljanje zunanih meja EU do konca leta. Ta sveže naj bi vključeval tudi predlog o pametnih mejah. Najprej moramo ugotoviti, če bo ta predlog potrjen, na to pa bomo videli, kakšne bodo praktične drožbe, če lahko uh, takšen predlog predstavimo, če lahko to uh, vključimo v poročilo EU-lise o uh, sklepih, ki so se uh, izkristalizirali tekom faze preizkušanja, ampak tako ali tako bomo morali o tem govoriti uh, v okviru predloga o pametnih mejah do konca letošnjega leta. Kaj bomo našli v teh predlogih? Videli ste časovni načrt za oceno učinka, ki je bil eh, predstavljen junija. Takrat ste lahko začeli eh, vlagati komentarje na ta predlog. Ocena učinka se bo osredotočila na pet vprašanj. Najprej arhitektura, struktura prihodnjega sistema, drugič biometrika, ki jo bomo uporabljali in eh, elementi, o katerih smo se pogovarjali danes, eh, so že dober eh, kazalec. Naprimer, možnost desetih prstnih otisov verjetno ni najboljša možnost, ker je preveliko breme, odzame veliko časa. No to tretji element. Eh, lajšanje prehoda meja, imamo eh, program registriranih potnikov, RTP, lahko bi imeli nekakšno light verzijo tega sistema, ki je bila predstavljena v študiji, to je druga možnost. Obstaja pa tudi možnost, da nimamo takšnega programa, da omogočimo le uporabo, naprimer, eh, kioskov, ki jih lahko uporabljate sami, to je lahko uh, neka alternativa. Nekateri od vas ste rekli, da je uporaba uh, takšnih tehnoloških rešitev uh, del razprave v tem parlamentu. Tudi o tem se mora ta parlament pogovarjati. Uh, z vami smo se pripravljeni pogovarjati tudi o takšnih tehničnih rešitvah, tako kot smo to počeli eh, v drugih primerih, naprimer lani. Še eno možnost najdemo v tem časovnem načrtu, ki je bil eh, objavljen junija. Delovna skupina za Frontex v svetu nas je prosila, da dodatno pojasnimo to možnost, ki smo jo predstavili na sestanku uh, junija ta kratek sestanek je uh, bil tudi podlaga za eh, neuradni dokument. Neuradni dokument smo vam želeli dati na voljo tudi tukaj v parlamentu. Gre pa dejansko za neuraden dokument, s katerim pojasnjujemo tretjo možnost znotraj ocene učinka, ki je bila. Eh, ki je bila objavljena in ki bo predmet razvoja, ko pri, bomo pripravljali naše predloge v začetku leta 2016. Prvo poglavje se je nanašalo na lajšanje potovanja, na to uh, eh, drugi, drugo poglavje eh, podatki, peto poglavje pa dostop organov pregona do podatkov v sistemu. To je pet glavnih vprašanj. Uh, in junija smo povedali, da bo to hrbtenica ocene učinka, ki jo bomo uporabljali. Na to začetek javnega posvetovanja, ki se je začelo 29. julija, eh, časa imate do konca oktobra za povratne informacije. Prosili smo tudi za naše uh, tuje delegacije, da zbirajo podatke, gre namreč tudi za posledice za državljane tretjih držav. Tudi vlade tretjih držav se morajo zavedati morebitnih sprememb in eh, se odzvati na oceno učinka. Tudi Agencijo za temeljne pravice smo prosili, da se pogovori z lastnimi deležniki, eh, z družbo kot takšno in se odzove na to posvetovanje upravni odbor EULISE je prav tako del tega procesa. Enako pa bi radi storili eh, tukaj v tej dvorani, če koga ta tema zanima, se lahko odzove, lahko odgovori in to poglobljeno, natančno na vprašanja, ki smo jih zastavili v okviru tega javnega posvetovanja. Zadnji element, ki bi se ga rado taknil, je eh, serija eh, ciljno usmerjenih sestankov z različnimi deležniki, naprimer eh, ponudniki letalskih storitev oziroma letalskimi družbami, eh, ponudniki eh, pomorskih, pomorskega prevoza, civilno družbo, na to različnimi drugimi akteri, agencijo za temeljne pravice, obenem pa načrtujemo nadaljne tehnične sestanke v naslednjih tednih in mesecih in to v okviru različnih tem, ki jih obravnavamo v kontekstu ocene učinka. S tem delom bomo nadaljevali. Kot pa sem dejal, potrebujemo te informacije, če želimo biti uh, učinkovito uh, obveščeni, če želimo dobro oceno učinka, glede na to, da gre za zelo kompleksne predloge rad bi ponovil, da tako kot v preteklosti, tudi sedaj velja, da smo vedno pripravljeni uh, o teh vprašanjih razpravljati z vami, kadarkoli želite, kadarkoli nas uh, povabite medse. Hvala. Najlepša hvala za ta pojasnila. Gospod Diaz de Mera, želite besedo? Izvolite. No, muy brevemente, señora presidenta. Mm, No, niti ne, ampak vseeno bom podal nekaj kratkih komentarjev, gospa predsedujoča. Sedemnajst dni je že minilo od 26. in gospod Vozenberg je sedaj priznal, da ta neuradni dokument obstaja. Evropsko komisijo bi rad obvestil, da smo eh, gospod Moraje, Stanja in jaz napisali pismo, v, v katerem protestiramo, tako kot sem povedal prej. Mislim, da bi bilo v veliko pomoč, zelo dobro bi bilo, če, če bi oba poročevalca dobila ta eh, dokument na isti datum, kot eh, je potekal sestanek 26. Gre predvsem za te kioske, za um, pospeševalce postopkov. Eh, v vsakem primeru pa najlepša hvala, gospod predsedujoča, hvala tudi agenciji. Gospod Zepel, na kratko, strinjam se, da če ena institucija dobi sklop informacij, moramo tudi mi dobiti te informacije. Poročevalca sta se strinjala, da eh, prosita predsednika odbora za pripravo pisma. O tem bomo govorili jutri na sestanku koordinatorjev. Mislim, da težav ni. Mislim, da se vse politične skupine strinjajo, da čim prej pošljemo to pismo. Najlepša hvala. Hvala za razpravo. Končamo lahko malce prej kot ponavadi, za jutri pa vas prosim, da ne pozabite glasovalnih kartic, ker nas čaka glasovanje. Še enkrat hvala in lep večer.